sono stato autorevolmente sollecitato. Torej, naprošen sem bil strani zelo pomembnega kolega, da v njegovem imenu začnemo z današnjim sestankom. Torej, najprej osnutek dnevnega reda, sprejetje dnevnega reda, včeraj ste prejeli dnevni red novo točko imamo na dnevnem redu in sicer komisar Füle bo predstavil revizijo skupne sosedske politike. We appear to have a problem with the translation because we keep switching from English to French on the same booth. Can we okay. just. Andiamo lentamente. Primo punto. Torej, prva točka. Na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Gre za aktualizirano različico dnevnega reda, prejeli ste jo včeraj. Me sedaj slišite, še vedno ne. Ponavljam, prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Imamo težave s tolmačenjem, zato ker sta angliški in francoski kanal zamenjena. English, but... no, lahko pa se sedaj važim in govorim angliško. Chiedi alla cabina inglese di parlare, vediamo se funziona. E chiedo alla... Angliško kabino prosim, če se lahko vključi, da preverimo, če so sedaj kanali tam, kjer morajo biti. Dobro, gremo nazaj. Sprejetje dnevnega reda, to je prva točka na dnevnem redu. Posodobljeno različico dnevnega reda ste včeraj prejeli, takrat smo jo poslali namreč novo točko imamo na dnevnem redu in sicer bo komisar Füle predstavil revizijo sosedske politike. Minister za zunanje zadeve iz Islandije pa danes zaradi vulkana ne more priti sem, tako da je ta točka odpovedana za danes. Če temu nihče ne nasprotuje, dnevni red sprejet. Druga točka sprejeti zapisnika in sicer se je 12. in 13. aprila 2011 in 19. in 20. aprila 2011. Če nimate nobenih pripomb, potem sta oba zapisnika sprejeta. Tretja točka. Danes nadomeščam predsednika Albertinija predsednik Albertini je zadržan v Italiji zaradi pomembnih političnih nalog. Žal mu je, da danes ne more predsedovati seji našega odbora. Sam ga bom skušal čim bolj nadomestiti in biti pri tem čim bolj učinkovit. 8. septembra nam seja odpade. Prestavili jo bomo na 12. september v ponedeljek v Strasbourg. To so sporočila strani predsednika. Četrta točka. Delegacija šestih članov iz odbora AFET je 26. in 17. aprila letos bila v Uzbekistanu. Ta delegacija se je 28. in 29. aprila združila z osmimi delegati iz centra, delegacije za Centralno Azijo. Obiskali so skupaj Turkmenistan. Ana Gomez je vodila to delegacijo na strani Afeta v Uzbekistanu. V Turkmenistanu pa sta obe skupini pod poveljem kolega Svobode, ki ga tudi pozdravljam. On je nadomeščal kolega Bartolocija, ki je predsednik delegacije za Srednjo Azijo. Zato predlagam, da dam najprej besedo obima kolegoma, gospe Gomeš in gospodu Svobodi, ki bosta povedala, kaj se je dogajalo tekom obiska obeh delegacij. Predlagam, da začnemo s kolegico Gomes, če se strinjate. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj povem, kaj se je dogajalo med obiskom Evropskega parlamenta v Uzbekistanu. V Uzbekistanu smo skoraj da vsi prišli do istega zaključka in sicer, da se soočamo z državo, v kateri bomo morali storiti veliko več, zato da se vzpostavi sodelovanje. Ne smemo izolirati te države, kaj te soočajo se številnimi izzivi in težavami na področju človekovih pravic. Njihovi dosežki na področju človekovih pravic so zelo slabi. V Uzbekistanu je skoraj da državna politika to, da delajo tudi otroci o teh zadevah smo se sicer pogovarjali z našimi ozbeškimi gostitelji. Niso se skušali izogniti tej razpravi, čeprav so imeli drugačno stališče kot mi, drugačen pogled na to vprašanje. Nekateri so celo skušali zanikati, da še obstaja problem zaradi dela otrok. En član iz parlamenta v Uzbekistanu je to izpostavil. So se pa kolegi pogovarjali o tem, skupaj z nami skušali so tudi izpostaviti pomankljivosti v Evropski uniji, vendar moram reči, da nas to ni spravilo iz tira, namreč povedali smo, da smo kot Evropski parlament vedno prvi, ki s prstom pokažemo na pomankljivosti z področja človekovih pravic tudi v Evropski uniji. V zvezi s človekovimi pravicami moram povedati, da smo se pogovarjali o konkretnih primerih. Po zaključku obiska sem skupaj s kolegico Hautalo, uzbeškega veleposlanika, prosila, da sprejme seznam zelo podrobno opisanih primerov, ki so nam znani. Veleposlanik se je zelo hitro odzval Moram reči, da nam je zelo hitro tudi podal pisni odgovor. Sama njegove odgovore trenutno analiziram, jih primerjam z informacijami, ki jih imamo mi na voljo. Moram pa reči, da je prav to ukrepanje strani veleposlanika dober znak, ki kaže na pripravljenost Uzbekistana, da vzpostavi sodelovanje z Evropsko unijo. V preteklosti so bile stvari seveda drugačne, zlasti ko smo govorili o človekovih pravicah. Smo pa seveda omenili tudi masakr v Andidžanu, zahtevali smo, da se opravi boljša preiskava. Uradno stališče pa je, da je ta primer zaključen. Srečali smo se tudi z nekaterimi borci za človekove pravice, z nekaterimi predstavniki organizacij civilne družbe. Rekli so, da ne bomo dosegli nobenega napredka, če bomo vedno znova izpostavljali Abidžan. Da je bolje, da se osredotočimo na druga vprašanja, na druge teme. Prišli smo tudi do zaključka, da se Uzbekistan zelo dobro zaveda svojega osrednjega položaja v Srednji Aziji, ima seveda osupljivo zgodovinsko in kulturno dediščino. Uzbekistan daje velik pomen odnosom z Evropsko unijo, kaj ti meni, da bi s tem lahko razrešili težave v Uzbekistanu. Regionalno je največji problem dostop do vode, to ima seveda ogromne okoljske posledice za Uzbekistan in seveda za širšo regijo v tem smislu smo tudi dobili občutek, da Uzbekistan ima interes za to, da bi Evropska unija pomagala pri reševanju zelo zapletenih odnosov, ki jih ima Uzbekistan z drugimi sosedami prav zaradi te odvisnosti od vode. Za zaključek naj povem še to, da kar zadeva odnose Uzbekistana s sosednjimi državami, so v Uzbekistanu bili kritični do tega, da mi obravnavamo regijo v celoti, ko spostavljamo odnose s to regijo. Oni si želijo, da bi bili ti odnosi bolj specifični, tudi ko gre za dodeljevanje sredstev v okviru sodelovanja, želijo si, da bi zauzeli drugačen pristop, predlagajo, da začnemo drugače delovati, da ne bomo pomagali pri vzpostavljanju nekih umetnih voditeljev v tej regiji. Delo otrok je res ključen problem v tej regiji in Evropska unija bi lahko svojim posredovanjem oziroma z nudenjem pomoči dosegla ogromno. Delo otrok se predvsem pojavlja na področju kmetijstva, ko gre za obiranje bombaža. To je sektor, kjer potrebujejo največ fizičnih delavcev. Pravzaprav gre za nek arhajičen sistem, ki dopušča izkoriščanje tudi dela otrok zlasti na področju bombaža. Izpostavili smo tudi mnoge druge primere. Pojavlja pa se ključno vprašanje svobode informacij. Če želimo biti uspešni pri sodelovanju na kateremkoli področju, tudi na tehničnem področju, za kar kažejo velik interes. Trenutno izvajamo program Tempus, ki ga visoko cenijo, vendar kot rečeno, predstavniki civilne družbe se pritožujajo, da imajo na voljo zelo malo informacij v zvezi s tem, da nimajo veliko priložnosti, da bi se prijavili na to vrstne projekte. Pritožujo se tudi nad tem, kako vlada v Uzbekistanu nadzoruje vse študente, ki študirajo v tujini. Slišali smo tudi zanimiv predlog strani organizacij civilne družbe, strani organizacij, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami. Nekateri niso želeli, da se z njimi srečamo, namreč težave, ki se pojavljajo na področju komunikacij, ne izvirajo od tam, kjer smo mislili. Številni, s katerimi smo se želeli srečati, se niso uspeli udeležiti teh srečanj ali pa o tem niso bili obveščeni. Ne vem, kje so še stvari narobe ampak morda so imeli občutek, da bodo preveč izpostavljeni, da bodo zaradi tega tudi ogroženi. Potem pa je tu še vprašanje ratifikacije Arhuške konvencije strani Uzbekistana. Arhuška konvencija ima, kot veste, velik pomen za okolje, vendar je pomembna tudi za same demokratične postopke. Organizacije civilne družbe, s katerimi smo se srečali, so povdarjali pomen te ratifikacije, povdarjali so tudi določene demokratične procese, ki se odvijajo, vendar pravijo, da bomo morali storiti veliko več na tem področju, da bi tudi mi kot Evropa morali več prispevati. Ogromno je tudi gospodarskih migrantov iz Uzbekistana v Rusiji, prav zaradi tega, ker so pod pritiskom, da se stvari spremenijo. Zato se mi zdi, da bi se Evropska unija morala bolj zauzeti. Vsebinsko gledano bi se morali bolj zauzeti za reševanje vprašanj z področja človekovih pravic. Trenutni dialog je predvsej vsebinsko prazen, zato bi morali dialog vzpostaviti na podlagi konkretnih primerov, ki smo jih izpostavili, kar pomeni, da bi morali imeti pravo delegacijo v Evropski uniji, ne samo Evropsko hišo, temveč Evropsko delegacijo zato, da bi ta delegacija upravljala delo predvsem na področju človekovih pravic. Poleg tega pa bi se morali tudi odzvati na njihovo prošnjo, da se kot Evropska unija začnemo bolj zauzemati za reševanje regionalnih problemov. Namreč določene težave je možno razrešiti samo s pomočjo regionalnega sodelovanja. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospa Gomeš. Sedaj pa kolega Svoboda. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej moram reči, da zelo cenim delo vseh kolegov, ki so sodelovali v tej delegaciji. Še posebej cenim delo Ane Gomeš, tudi v imenu odbora AFET in v imenu pododbora za človekove pravice je opravila dobro delo. Ta obisk je bil zelo koristen, zelo ploden. Če se navežem na to, kar je Ana povedala o zauzetost Evropske unije, o vključevanju Evropske unije. Ni pošteno, da v teh državah zahtevamo nafto, plin, spoštovanje človekovih pravic, napredek na poti k demokraciji, istočasno pa nimamo tam svoje delegacije, temveč imamo samo Evropsko hišo. Res, da opravljamo dobro delo, vendar to ni dovolj. Jutri bo komisar Füle predstavil pregled sosedske politike, ne samo na jugu, temveč tudi na vzhodu, kako se tam odvija ta politika. V Uzbekistanu in Turkmenistanu nimamo evropske delegacije, zato bi morali razmišljati o tem, da svojo prisotnost v teh državah bolj povečamo, zato da se lahko tudi bolj vključimo v dogajanje. V Turkmenistanu je ta proces odpiranja relativno nov, precej plašni so še vdo, da stvari ne potekajo tako, kot bi morale, da ni vse v redu potrebujejo pa partnerje za dialog. Stvari so se počasi začele odvijati, še vedno nimamo spostavljenega dovolj širokega dialoga, storiti bo treba več. V pogovorjih smo vsak predstavili svoje stališče, z zunanjim ministrom smo imeli precej daljšo razpravo, kot smo sprva predvidevali. Razprava je bila včasih precej naporna, kar ostra, vsi smo bili ostri. Vemo pa, da so bili v sobi prisotni tudi drugi, morda je celo kdo. prisluškoval ali kaj podobnega, tako da čeprav je bila razprava včasih ostra, je vseeno potekala v dobrem O zraku. Govorili smo o človekovih pravicah, govorili smo o tem, kaj se dogaja v psihiatričnih boli, bolnišnicah. Ne smemo pa problema človekovih pravic obravnavati ločno, temveč ga moramo povezati tudi z družbenimi problemami, s kulturnimi problemi. Človekove pravice niso povezane samo s posamezniki, temveč z družbo nasploh. Zagotovo je bil dosežen določen napredek, vendar. Mi želimo, da se stvari razvijajo na obeh področjih, družbeno, ekonomskem in na področju človekovih pravic. Ne moramo izbirati med enim ali drugim, na obeh se morajo stvari premakniti naprej. Tako kot v Uzbekistanu, tudi v Turkmenistanu razmišljajo o tem, da bi vzpostavili opozicijsko stranko, da bi imeli na voljo več strankarski sistem. Zonani minister pravi, ja, saj to je že možno, ampak nihče ne vzpostavi nove stranke ne vem, če bi samo spostavil svojo politično stranko, če bi bil prisoten v Turkmenistanu, kaj ti stvari tam ne potekajo tako zelo enostavno, saj ne tako kot pri nas. Zagotovo pa moramo dati zagon trenutnemu razvoju. Kako ne se odzovemo, kot je rekla že Ana Gomeš, glede Uzbekistana, enako velja za Turkmenistan. Želimo si, da bi se Evropska unija bolj vključila v delovanje, da bi bila bolj zauzeta. Na dnevnem redu imamo tudi poročilo Nikolaov, ki je bilo izglasovano z veliko večino v tem parlamentu. Večinoma se strinjam skoraj da z vsem, kaj kar tam piše, vendar sicer se še nisem pogovarjal s poročevalcem, vendar se mi zdi, da bi morali to vključiti na dnevni red. Konferenca predsednikov in pa seveda večina v parlamentu bo o tem odločila. Ampak, če bomo spostavili sporazum o partnerstvu in sodelovanju z neko državo, potem moramo najprej vzpostaviti dialog. Pred petimi leti smo se res srečali v Aškabadu, vendar takrat nikogar ni zanimala naša prisotnost v tej regiji. Sedaj so izrazili interes za našo prisotnost, organizirali smo tudi nekaj sestankov, vendar smo z zunanjemu ministru rekli, da želimo vzajemen odnos, kar pomeni, da bi tudi poslanci iz Turkmenistana lahko prišli v Brusel in da bi naši poslanci lahko šli v Turkmenistan. Pomembno je, da se vzpostavi dialog ne samo na najvišji ravni, temveč tudi na ravni poslancev. Poleg tega smo izpostavili pomen tega, da povabijo posebne predstavnike Združenih narodov predvsem tiste, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, s kulturo in tako naprej. Ogromno stvari smo imeli torej, na dnevnem redu, ko smo se pogovarjali, strinjali smo se glede sporazumov o partnerstvu in sodelovanju. Rekli smo, da bi morali vsaj te stvari razčistiti, namreč tesno sodelovanje znotraj okvira Združenih narodov pri določenih vprašanjih z področja človekovih pravic, po drugi strani pa mora nadaljevati tudi z dialogom z Evropskim parlamentom, s poslanci z Evropskega parlamenta. Vemo pa, da poslanci v Turkmenistanu niso izvoljeni na enak način, kot smo izvoljeni mi, vseeno pa so naši sogovorniki in pomembno je, da vzpostavimo dialog, ki bo čez nekaj let tako dober, kot je dialog, ki ga imamo vzpostavljenega trenutno z Uzbekistanom toliko z moje strani. Še enkrat naj podarim, da moramo sodelovati s to državo, zato ker je treba stvari premakniti naprej na področju človekovih pravic, na področju družbeno-gospodarskega razvoja in to je tudi v našem interesu. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Kil Nilsen, izvolite, iz skupine zelenih. Merci beaucoup. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Navezala bi se na to, kar je povedal predsednik delegacije. Sodelovanje z režimi, kot vemo, ne sme biti na škodo človekovih pravic, ne sme biti na škodo državljanom. In glede tega smo se vsi strinjali, tako da ne moremo dati bianko čeka tem režimom. Leta 2009 je Evropska unija umaknila sankcije ki so veljale za Uzbekistan po masakru v Abidžanu. Več sto ljudi je takrat umrlo, ogromno ljudi je bilo tudi izgnanih. Mali ta 2005 je prišlo do teh dogodkov, do tega masakra, vendar ga v Uzbekistanu zanikajo. Mislim, da bi o tem morali govoriti, ne moremo kar pogledati stran pri tako dramatičnih dogodkih. Evropska unija je leta 2009 sprejela odločitev, da umakne sankcije. Tudi nekatere države so imele za to poseben interes. Res je, da o masakru v Andižanu ni bila opravljena nobena preiskava. Strokovnjaki iz Združenih narodov nimajo pravice vstopiti v državo, obiskati zaporov. Civilna družba je še vedno pod velikim pritiskom, ta pritisk se še povečuje tudi na medije. Zadnji tak dogodek je zaprtje urada Human Rights Watcha v Taškentu. Še en primer bi rada navedla v zvezi s tem, kakšne odnose imamo s temi državami. Kazahstan je predsedoval Ovse je v leta 2010 zato, ker je obljubil, da bo izpeljal določene reforme. Vemo pa danes, da so se razmere v državi še poslabšale, ko gre za državljanske svoboščine, da se še bolj zatira svoboda izražena, da se še bolj zatirajo mediji. Zato bi res rada izpostavila to tveganje, ki ga prinaša dajanje Bjanko Čeko to vrstnim režimom, ki smo jih omenili. Še nekaj se mi zdi zelo pomembno in sicer se bojim, da bi lahko postali žrtev nečesa. Namreč občutek sem dobila, da so državljani oziroma Uzbekistanci dobili vtis, da nas zelo zanimajo okoljska vprašanja, zato nas ne bi smeli na tem področju izigrati. 15 sedežev je v parlamentu v Uzbekistanu namenjeno, ek, namenjenih ekolo, trotskistom. Na to so zelo ponosni, kajti s tem kažejo na to, da tudi tisti, ki se zauzemajo za ekologijo, za okolje, dajo možnost, da sodelujejo v parlamentu. Veliko govorijo o ekologiji. Kolegica je že prej povedala, da je vprašanje dostopa do vode zelo pomembno. Paradoks pa je, da Uzbekistan v celoti nasprotuje našemu regionalnemu pristopu v Srednji Aziji. In res je paradoks, da se Uzbekistan obrača na Evropo izključno zaradi vprašanj povezanih z vodo. Nismo jasno povedali, da bi morali dajati prednost nacionalnim projektom vendar bi, vsaj ko se pojavlja vprašanje v zvezi z vodo, morali posredovati. Ne gre tu samo za vprašanje jeza v ogunu, o tem se največkrat govori. Sicer je ta jez zelo pomemben. Gradnja velikih jezov negativno vpliva na okolje, tega se zavedamo. Ampak ali se vam ne zdi, da bi morali istočasno obravnavati tudi vprašanje intenzivnega gojenja bombaža v Uzbekistanu? tudi zaradi intenzivnosti gojenja bombaža prihaja do težav z vodo. Je pa res, da v Uzbekistanu zanemarjajo namakalne sisteme, tako da res ne bi smeli biti izigrani prav zaradi tega, ker nas zanimajo vprašanja z področja ekologije. Še nekaj bi rada podarila o tem, nismo govorili, bi samo dopolnila to poročilo, ki smo ga ravno kar slišali. Nekaj besed o Afganistanu. Nekatere države članice v Evropski uniji menijo, da je zelo pomembno vzpostaviti dobro odnose z Uzbekistanom in Turkmenistanom, tudi zaradi tega, ker bi preko teh dveh držav lažje dostopali do Afganistana. Dostop preko juga, preko Pakistana je vedno bolj otežen, vedno bolj nevaren. Mislim, da je treba povedati jasno in glasno, da Evropska unija in države članice, ki sodelujajo v vojni v Afganistanu, izražajo vse več skrbi glede tega. Tudi veleposlanik nam je predstavil kar nekaj primerov ranjenih vojakov, ki so jih iz Afganistana poslali domov preko Pakistana. Imamo tudi letalsko bazo, kjer deluje več nemških letal. Skratka, upoštevati je treba tudi ta vidik mislim, da zelo hitro pozabimo na tisto prave razloge, zakaj smo naklonjeni odnosom s temi državami. Obstajajo različni izgovori, zakaj, ampak naša želja je, da bi odšli iz Afganistana z visoko odvigljeno glavo. To bomo težko dosegli, ampak to smo si želeli. Ne smemo pa pri tem zanemariti človekovih pravic, pravice do svobode izražanja in tako naprej. Tega ne smemo poteptati. Helen Clark, namestnica generalnega sekretarja, je v začetku maja obiskala to državo, predseduje tudi Centru za človekove pravice. Ona pravi, da v Turkmenistanu vodijo konstruktivno zonanjo in notranjo politiko. Me pa vseeno nekaj zanima. Trenutno imamo na kraju samem um, Urad Združenih narodov, ki pripravlja poročilo v zvezi z mučenjem v tej državi. Odbor Združenih narodov proti mučenju torej pripravlja to poročilo, zato mi ne bi smeli pošiljati protislovnih sporočil državi, kot je Turkmenistan. Po eni strani obsojati grozljive prakse, ki jih izvajajo, ki se izvajajo tudi drugot po svetu, istočasno pa jim pošiljati bolj pozitivna sporočila. Stvar je zelo zapletena. Želela sem samo izpostaviti vse te različne vidike, ki se pojavljajo med razpravo. Hvala. Merci, collègue, hvala lepa, gospa Hautala. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nimam kaj dosti dodati k temu, kar je gospa Gomez povedala o Uzbekistanu. Moram reči, da je bilo delo z njo s gospodom Svobodo in ostalimi v Turkmenistanu prijetno. V zvezi s Turkmenistanom bi rada izpostavila dve zadevi. Najprej par pripomb o položaju človekovih pravic. Mi smo izrazili velik interes za to. Verjetno se spomnite, da smo se jeseni oziroma po zimi srečali in da bomo nadzorovali situacijo na področju človekovih pravic tudi zaradi bližajoče se sklenite sporazuma o partnerstvu in sodelovanju. Verjetno se stvari premikajo na bolje, ampak vsaj sama imam občutek, da pozitivnih signalov ni videti. Zdi se mi edino, da se je režim začel zavedati, da zanašanje na diktatorja Njazova ni tisto, kar bo privedlo do napredka. No, tako da se tudi ta miselnost počasi spreminja. Naj povem kot anegdoto. Ko smo obiskali rusko šolo, kamor hodijo večinoma ruski otroci in plačujejo visoko šolnino, so imeli tudi predmet učenja svete knjige Njazova, kar me je, moram reči, zelo presenetilo. Če si pogledamo, kaj je njihov parlament rekel glede tega, kako izboljšati položaj na področju človekovih pravic. Mislim, da niso izpostavili nič vsebinsko pomembnega, da se vsebinsko gledano ni nič spremenilo. Tudi Rdeči križ še vedno ne more prosto delovati v zaporih, še vedno je preveč političnih zapornikov, še vedno obstajajo prepovedi potovanja, dostopa do neodvisnih nevladnih organizacij ni, organi Združenih narodov tudi nimajo možnosti delovanja brez nadzora v tej državi. Vprašanje torej je, ali ne bi v tej situaciji morali od svojih predstavnikov v Turkmenistanu in Bruslju zahtevati, da, so, da, da morajo biti zelo jasni, namreč da jim pošljemo par signalov še pred samo ratifikacijo sporazuma o partnerstvu in sodelovanju. Mislim, da bi morali nekaj stvari zahtevati še posebej in sicer, da bi posebni poročevalci Združenih narodov morali imeti omogočen vstop v državo, tudi posebni poročevalec o mučenju bi moral imeti možnost dostopa v državo, kaj ti pojavljajo se številne težave z mučenjem in z drugimi represivnimi ukrepi, zlasti v zaporih. Sporočilo, ki smo ga posredovali veleposlanikom, s katerimi smo se srečali v Aškabadu, je, da bi morali v prihodnih tednih in mesecih zelo resno obravnavati vprašanje človekovih pravic, kadarkoli se bodo pogovarjali z vlado, z režimi. Tako da bomo videli, da je dejansko bil dosežen še napredek. Potem pa še institucionalna vprašanja. Verjetno se vsi spomnite, da je Evropski parlament v svoji resoluciji z konca januarja, začetka februarja pozval, da se vzpostavi poseben mehanizem za spremljanje. Zakaj? Zato, ker je to ena od najbolj represivnih držav na tem svetu. No, vse zadnje pa imamo spostavljeno sodelovanje s to državo na številnih ravneh. Evropska služba za zunanje delovanje je zavrnila našo prošnjo, da se vzpostavi takšen mehanizem za spremljanje. O tem smo se pogovarjali tudi v razširjenem biroju AFETA in sicer pred zadnjim turkiznim tednom. Raširni biro je sprejel tudi svojo odločitev, na podlagi katere smo vprašali tudi za pravno mnenje v parlamentu. Rekli smo, da pravna služba iz Evropske službe za zonanje delovanje meni, da če bi vzpostavili takšen poseben mehanizem za spremljanje, bi to lahko porušilo ravnotežje med institucijami. Kolegice in kolegi, kolikokrat smo v preteklosti slišali, da bi predlog parlamenta lahko porušil ravnotežje med institucijami. Mislim, da imamo sedaj na voljo člen 218 iz Lizbonske pogodbe, ki se nanaša na mednarodne sporazume. Parlament ima zelo jasno vlogo tudi v okviru pogajalskega mandata. Sicer ni nič eksplicitno zapisano v zvezi s tem, kaj se dogaja s porazumi, ki so že bili podpisani in ratificirani. Vseeno pa se mi zdi, da je medinstitucionalni sporazum, ki smo ga podpisali s komisijo, dovolj dober razlog, zakaj bi morali zahtevati več. Ne smemo se zanašati na to, da bo služba za zonanje delovanje opravila svoje delo na področju človekovih pravic in stvari izboljšala. Naša pravna služba je že začela preučevati to vprašanje, rezultati pa še niso znani. To je pravzaprav neke vrste preizkus. To je prvi sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ki se sprejema na podlagi Lizbonske pogodbe, torej pod novimi pogoji, zato ne bi smeli vzpostaviti precedenčnega primera, na podlagi katerega parlament ne bi imel možnosti spremljati tega, ali služba za zunanje delovanje izpolnjuje svoje obveznosti in naloge ali ne zagotovo ni dober znak, da so merila, ki jih je parlament večkrat izpostavil v resolucijah o Turkmenistanu, te sem že navedla, ostala neizpolnjena. Vseeno pa služba za zonanje delovanje verjame, da bi morali ratificirati sporazum o partnerstvu in sodelovanju. Tako da bi morali v tem primeru poskrbeti tudi za svoje institucionalne pravice, in interese za to, da se zagotovi spoštovanje človekovih pravic v eni od najbolj represivnih držav na svetu. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Kolegica Jegle. Hvala lepa, predsedujoči. Tudi sama se zahvaljujem predhodnikom, še prav posebno gospe Gomeš in gospodu Svobodi za vodenje te delegacije ko smo bili v Uzbekistanu in Turkmenistanu. Sem članica delegacije za Srednjo Azijo od leta 1999 in v tem času sem lahko doživela korake naprej, pa tudi nazaj. Kar se Uzbekistana tiče, bi rada povedala, da se mi zdi, da se postopno stvari razvijajo na boljše v Uzbekistanu. In to je bila težko, težka pot za državo, je sedaj možno razpravljati. In tudi Mednarodni komitej Rdečega križa je dobil dostop do zaporov. To je bil težek korak za njih. Uzbekistan je tudi odpravil smrtno kazen. Prav tako je zapisal predvsej v svoje zakone tega, kar smo zahtevali seveda pa bo kar nekaj časa trajalo, da bo izvajanje delovalo tudi v vseh strukturah. V tem vedno govorimo o naslednji generaciji, potomce. In mislim, da je to pomembna zahteva. Prav tako se mi zdi pomembno in pravilno za nas kot Evropsko unijo, da vse osrednje azijske države pozovemo, da kar se tiče vodne politike in sinergije, da ta vprašanja rešujejo skupaj. Neodvisno od tega pa mora država, kot je Uzbekistan, seveda paziti tudi na to, da bo obvladala vodne težave v državi. Država ima še vedno stare kanale Sovjetske zveze in to je ta težava za to, se veliko vode, ki jo potrebujejo, izgubi. Prav tako imajo še vedno gospodarske strukture Sovjetske zveze. Kazahstan je bil pristojen in je še vedno za sorovine, Uzbekistan pa za bombaž in za oskrbo prebivalstva živili. Takrat je bilo to tako načrtovano in organizirano. S tem upravljanjem voda, ki je še vedno na vzoč, vendar pa je sedaj to seveda razdeljeno po nacionalnih državah. Zato si potem včasih tudi sami otežkujejo stvari. Svetovna banka preizkuje nekatere dogodke na področju vodne politike. Tudi po potresu na japonskem se moramo vprašati, ali je tako veliko zbiranje vode upravičeno, vendar pa svetovna banka ima tukaj določeno nalogo in dobili bomo z njihove strani tudi ustrezne informacije. Za osrednjo Azijo moramo resno vzeti skupno strategijo in moramo premisliti, kaj bomo zahtevali. Gospodarski razvoj za vse države je zelo pomemben napredek na socialnem področju je pomemben in gospod Svoboda je tudi povedal pravna država, demokratizacija in človekove pravice, vse to je zelo pomembno. In to velja za vse na različnih stopnjah, vendar pa to moramo zahtevati od vseh. Ne smemo imeti izjem. Prav tako se zavzemam za to, da ne bi imeli izjem za Turkmenistan. Prav je in res je, da je to prvi sporozum o gospodarskem sodelovanju po Lizbonski pogodbi in da pred te možnosti nismo imeli. Vendar pa pripričana sem in to ugotavljam tudi pri Uzbekistanu, s partnerskim sporozumom imamo večje možnosti, da zahtevamo določene stvari. Brez takega sporozuma pa pravzaprav nimamo prave možnosti da se vključimo v razvoj držav. Zahteva, ki je bila podana, da bi parlamentarna telesa imela redno izmenjavo, je pomembna zahteva in to mora postati samo po sebi umevno, da bo naša delegacija oziroma da bodo predstavniki parlamenta in predstavniki turkmenskega parlamenta prišli k nam, da bomo mi odšli tam, tako kot je že to možno v nekaterih državah v Srednji Aziji, da bi imeli tudi izmenjavo naprimer sodelavcev in mladih tudi na parlamentarni ravni. Tako bi potem lahko posredovali Um, naše znanje in naše izkušnje. Če bomo torej po eni strani razumno zahtevali in tudi podpirali te države, potem bomo nekaj dobili tudi nazaj. Priznam, Nemka sem, priznam pa rada, da sem iz Laupalma, torej samo nekaj kilometrov daljena od. Eh, tega helikopterskega oporišča. In seveda si želim nekaj storiti tudi za te družine, ki veliko krat izvedo zelo negativne novice. In včasih moram sodelovati tudi na pogrebih in zato mislim, da se moramo vsi zauzeti na tem področju. Hvala lepa. Še kolegica Nikolaj, kot zadnja govornica. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot poročevalka sem sodelovala pri obisku v Turkmenistanu, torej skupaj z gospodom Svobodo. Hvala lepa gospodu Svobodi za to, kako je vodil to delegacijo. Rada bi se zahvalila tudi vsem kolegicam in kolegom. Moram reči, da je bila ta izkušnja zelo zanimiva. Bila sem prvič v Ašabadu. Je pa gospod Svoboda upravičeno rekel, da bi si želel več sodelovanja, vendar se ljudi tega ne želijo. Tudi sama prihajam iz diktatorske, nekdanje diktatorske države in vem, da pri nas Čaušesku ni želel, da bi se vzpostavljale nove politične stranke. Zato razumem gospoda Svoboda, ki pravi, da bi težko tam vzpostavil svojo politično stranko. Lahko obsojamo režima, eh, ne smemo pa obsojati narodov in prebivalcev. Režim v Turkmenistanu je zagotovo vsega obsojanja vreden. Režim je bil spostavljen pred petimi leti. Res je, da skuša doseči napredek na poti k demokratičnim standardom, vendar še vedno lahko v veliki meri kritiziramo ta režim. Ne smemo pa obsojati ljudi samo zaradi tega, ker jih vodi takšen režim. Mi bi morali prebivalcem dati možnost, da pridajo do demokracije. Zato bi morali na nek način opustiti zamisel o tem, da bi jim izvozili svoj demokratičen model. Obstajajo tudi drugačni modeli demokracije in ljudje v Turkmenistanu bi morali oblikovati svoj demokratični model, ki bi temeljil na, tudi na diploc, diplomatskem zastopanju. Evropska unija bi zagotovo lahko storila več kot to, da bi tam vzpostavila Evropsko hišo. Je pa res, da tako mi, kot Združeni narodi, v tej državi izvajo različne projekte, ki že prinašajo rezultate. To je dobro. Je pa res, da moramo biti v tej državi prisotni, zato da lahko nudimo neposredno podporo prebivalcem v Turkmenistanu. Mislim, da bi morali tem prebivalcem pokazati pot. Če ljudje poti ne poznajo, potem ne bodo vedeli, kakšen je lahko demokratičen model. Če tega ne storimo, potem ne moremo od njih zahtevati, da stremijo k demokratičnim standardom, če jih sploh ne poznajo. Ne poznajo pa jih zaradi tega, ker režim preprečuje dostop do informacij. Imam izkušnje iz nekdanje komunistične države in vem, kako pomembno je, da ljudem v tej državi pomagamo. Turkmenistan je edina država, ki še nima podpisanega sporazuma o sodelovanju. Gospa Gomeš je govorila prej o Uzbekistanu, ki se prav tako sooča z določenimi težavami, ampak Uzbekistan ima vsaj podpisan takšen sporazum. Kar pomeni, da ta država lahko stremi k evropskim standardom na področju demokracije. Mislim, da bi lahko preko predlogov sprememb unesli nove pogoje v tem trenutku pa moram reči, da sem prepričana v to, da bo služba za zunanje delovanje uspela uveljaviti določena pravila in pogoje, tudi pri sporazumu. Še enkrat bi morali povdariti, kakšen mandat smo dali službi za zunanje delovanje, katere pristojnosti smo ji podelili. Predvsem pa bi morali službi zaupati prosim vas tudi, da ste bolj odprti Vzpostaviti moramo namreč ustrezen pravni okvir, ki nam bo omogočil delovanje v tej državi. Mislim, da bi morali z diplomatskega vidika dajati prednost dialogu na ravni parlamentov. Vakšabatu se je sedaj vzpostavil ta dialog, s katerim bi morali nadaljevati, zato da bi preko dialoga tudi na kraju samem spodbujali naše zamisli. Moram reči, da so bili naši sogovorniki predvsej odprti do različnih zamisli. Je pa res, da so nam stanje v državi predstavili predvsej na formalen način. Res je, da so še daleč od demokratičnih standardov, vendar moramo vseeno te ljudi podpirati podpirati jih moramo na poti, ki vodi k demokratičnim standardom. Če bomo ostali zunaj, če ne bomo aktivno sodelovali, potem bomo v najboljšem primeru samo ohranili status quo. To pa ni niti v našem interesu, niti v interesu prebivalcev. Zato bi lahko morda vložili predloge sprememb, s katerimi bi lahko postopek, o katerem sem govorila, naredili bolj učinkovit. Mislim, da bi morali začeti izvajati diplomacijo, ki temelji na zaupanju, da na dobri veri. Če želimo biti učinkoviti, pa moramo nujno biti prisotni v tej državi. Sicer bosta Rusija in Kitajska izvozili svoj model v to državo in osrednja Azija bo za Evropsko unijo izgubljena. Ne bomo sami izključno krivi za takšen razplet dogodkov, ampak prispevali pa k temu zagotovo bi. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Gomez se želi na kratko še oglasiti. Hvala lepo vsem kolegom za njihove pripombe o Uzbekistanu. Sedaj pa bi se rada navezala še na Turkmenistan. Gozdovi, oprostite, množica um, satelitskih anten na streha zgrad me je presenetila, čeprav niso dovoljene za to. Torej, mislim, da ljudje vedo, kaj se dogaja. In eh, so obveščeni. Zelo sem bila presenečena, da so visoki uradniki, da ne želijo slišati in videti, kaj se dogaja. Seveda menim, da je tudi Uzbekistan težaven, vendar pa mislim, da obstaja določena sofisticiranost celo pri zadevah, ki jih Turkmenistanu še niso dosegli. Torej, po mojem mnenju, Sedaj, če bi imeli sporozum o partnerstvu, že sprejet, mislim, da ne bi dosegli veliko. Strinjam se s kolegi, tudi z gospodom Nikolav, da potrebujemo sodelovanje, potrebujemo ustrezno delegacijo Evropske unije, kot je dejal Hane Svoboda. Vendar pa To bi dalo tej vladi legitimnost, ki si je ne zasluži, saj na področju človekovih pravic ne postorijo dovolj, ne izpolnjujejo naših kriterijev. Prav tako me presenetilo, moram reči, v Turkmenistanu potrebujemo ustrezno dragaco EU in uh, uradniki, ki, bo, ki nam bodo odgovorni. In ne, da bi zaposlili ljudi, ki bi se bali za to, da bodo izgubili svoje službe in potem pač ne bi zastavljali ustreznih vprašanj. Dialog je predvsej prazen, ni očinkovit, ki se odvija sedaj. Tako da podpiram pripombe Hanesa Svobode in tudi uspeh avtele, da se nam ne mudi pri podpisu tega sporozuma. Hvala lepa. Sensor je prijel debat. Kolega Svoboda, ampak ne želim še enkrat odpirati razprave. Isto na kratko. Hvala lepa za pripombe, kolego. Samo še pripomba. Vsi sosedi Turkmenistana so diktature, nobena država ni demokratična. Štiri možni partnerji so ZDA. ZDA želi imeti dostop do Afganistana, Kitajska. Ni država, ki bi spoštovala človekove pravice. Ne doma, pa tudi ne v Turkmenistanu. Rusija enako. Edini partner, ki bi lahko nekaj storil na področju človekovih pravic, je Evropa. Tako da bodimo pošteni, skušajmo podpisati sporozum, seveda z nekaterimi pogoji, z nekaterimi elementi, kajti smo edini, ki se zauzemamo za človekove pravice. To mora biti jasno. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa, kolegice in kolegi. V četrtek 26. bo potekala javna obravnava o strategiji, ki jo izvajamo v Srednji Aziji. In sicer od 9. do 11. bo potekala torej javna obravnava v okviru našega odbora. Pred glasovanjem pa manjši time-out, odmor za nekaj minut. Mi dire che te la sei fatta fare?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 Poročevalec je gospod Van Orden. Kompromisni predlog 6 odstavek 2 glasujemo. Je favore? Kdo je za? Proti? Sprejeto. Predlog spremembe 35 za? Proti? Zavrnjen. Kompromisni predlog 7 za proti sprejet. Predlog spremembe 39. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 41. predlog spremembe. Izvolite. Prevečujem, predsedujoči. Kaj se je zgodilo s kompromisnimi predlogi od 1 do 7? Arriveranno dopo. Najdete jih na seznamu nekoliko bolj proti koncu, zato ker so bili prijavljeni v drugem krogu. Predsedoči, kje smo? Izgubil sem se, se opravičujem. Allora, siamo... Prego. Izvolite. Predsedoči, za tiste, ki smo ravno kar prišli v dvorano, ali nam lahko, prosim, poveste, kje smo pri glasovanju, seveda me to zanima, ker sem poročevalec pri tem poročilu. Pri... Prva stran na vašem seznamu. Glasujemo res o vašem poročilu in sicer predlog spremembe 41. Kaj pa kompromisni predlogi? Smo jih že izglasovali. What? What? Glasovalni seznam je drugačen. Glasovalni seznam, ki ga imamo mi vsi. Predlog spremembe 41. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog 42 za. Proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o 42. predlogu spremembe. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 43. predlog za. Proti zavrnjen. Predlog 44 za, proti, zavrnjen. 45 za, proti, zavrnjen. Dobro, preverjamo z elektronskim glasovanjem. 45. predlog spremembe elektronsko preverjamo, seveda na željo kolegic in kolegov. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog 8 za, proti, sprejet. 49. predlog spremembe, kdo je za, proti, zavrnjen. 50 za, proti. Preverjamo z elektronskim glasovanjem. Predlog spremembe 50. Konec glasovanja. Sprejet z veliko večino če želite ustno izraziti svoj glas in ga pojasniti, tudi lahko to storite. Kompromis 9. Kdo je za? Proti? Sprejet. Kompromisni predlog 10. Za? Proti? Sprejet. Predlog spremembe 55 za, proti, sprejet. 56 za proti, sprejet. 57 za, proti, sprejet. 58 za, proti, sprejet. 59 za, proti, sprejet. 60 za, proti, sprejet. 61 za, proti, sprejet proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 61. Konec glasovanja. Sprejet 36 glasovi za. Predlog 62 za. Proti. Sprejet. 63 za, proti, zavrnjen. 64 za, proti, zavrnjen. 65 za, proti, zavrnjen. Kompromisni predlog 11 za, proti, sprejet. 66 za, se opravičujem, 67. predlog. 67. predlog za, proti, zavrnjen. 68. Ne. Se upravičujem. 70. predlog spremembe za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 70. konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. En glas več je bil proti. No, Se pravi, če prej nisem imela glasovalne kartice, glasovala pa bi bila za. Če je enako število glasov za in proti, je predlog zavrnjen, tako da je zavrnjen. Kompromisni predlog 12. Proti sprejet. 74. predlog za, proti, sprejet. 75 za, proti, sprejet. Preverjamo z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 75. Konec glasovanja. Še en glas za bomo dodali, tako da je predlog sprejet. Kompromisni predlog 13 za proti sprejet. Kompromisni predlog 14 za proti sprejet. Predlog 80 za, proti, zavrnjen. 81 za, proti, sprejet. 82 za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 82. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 83 za, proti, sprejet. 84 za, proti, sprejet. 85 za, proti, sprejet zavrnjen. 86 za, proti, sprejet. 87. Dobro, gremo nazaj. Predlog spremembe 86 glasujemo elektronsko. Elektronsko glasovanje je zaključeno. Še en glas proti moramo dodati, ampak vseeno je predlog sprejet. 87 v večjih delih. Prvi del, kdo je za, proti, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o prvem delu. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom več za. Drugi del. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Tretji del, se upravičujem, sedaj glasujemo o tretjem delu. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 88 za? Proti? Preverimo z elektronskim glasovanjem. 88. predlog spremembe. Saj preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 89. predlog za. Proti. Sprejet. 90 je bil umaknjen, 91 je predlog, kdo je za. Proti, sprejet. 92 za, proti, sprejet. 93 za, proti, sprejet. 11 za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 2 za proti sprejet. 15. predlog za proti sprejet. Ne 16, temveč kompromisni predlog 3. Se upravičujem, kdo je za. Kompromisni predlog 3 proti sprejet. Kompromisni predlog 4 za proti sprejet. 19 za, proti, zavrnjen. 20, ne. Predlog spremembe 22. Torej, 19. predlog spremembe. Elektronsko glasujemo o 19. predlogu spremembe. ste oddali svoj glas, konec glasovanja. Sprejet. Predlog 22. Za. Proti. Sprejet. 23 za. Proti. Sprejet. 24 za proti, sprejet. 25 za, proti, zavrnjen. 26 za, proti, sprejet. 27 za, proti, preverjamo z elektronskim glasovanjem. Predlog spremembe 27. Konec glasovanja. zavrnjen. Enako število glasov za in proti, torej zavrnjen. 28. predlog, kdo je za? Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 5. Za. Proti. Sprejet. 31. predlog za. Proti. Sprejet bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Predlog je sprejet, tako da ste mi dolžni en aperitiv. Predlog ena. Kdo je za? Proti? Ni jasno, glasujemo elektronsko. Predlog spremembe številka ena. En glas manjka. Ste vsi oddali svoj glas? Predlog je sprejet. Sedaj smo pri predlogu številka dve. Kdo je za? Proti? Lepo vas prosim, da dvigujete roke. Še enkrat, predlog dve. Lepo vas prosim, kdo je za? Proti? Sprejet z veliko večino. Predlog tri. Za? Proti? Sprejet. Predlog štiri. Za? Proti? Sprejet. Kompromisni predlog ena. Kdo je za? Proti? Sprejet. Dobro, sedaj pa končno glasovanje o poročilu, kot je bilo spremenjeno. Kdo je za? No, glasujemo elektronsko. Oddajte svoj glas, prosim. Konec glasovanja. Soglasno ste poročilo sprejeli. Izvolite. Uh, Predsedoče, najprej sem hvaležen za podporo temu poročilu, vendar pa naj povem, da želim zabrežiti pomisleke glede glasovanja, kako smo glasovali, kajti glasovanje seznam, ki smo ga imeli, je popolnoma drugačen od tistega, na katerem smo delali, ki smo ga uporabljali za delo. Do danes. V povdne ne vem, kako se je to zgodilo vendar pa kot poročevalca me zelo skrbi, da imamo torej glasovalni seznam, ki ga ne prepoznamo in da je vse skupaj bilo zelo kaotično. Ne vem, kako se je to zgodilo, vendar pa me zanima, kdaj je bil glasovalni seznam zamenjan. Sua demanda era tratar imobiliariamente tudo, né? Eu vou tocar problema, mencionado deputado, Ho trasmesso la sua preoccupazione al segretariato e avrà un. Vaš pomislek smo prenesli sekretariatu in preverili po to, kaj se je zgodilo. Prosim. They are going to, to give you an answer anyway. Da, dali vam bo odgovor sam, ga vam ne morem dati. Žal mi je. Uh, Uh, uh, Predsedujoči, ste glasovali glede glasovalnega seznama. Preden začnemo z naslednjim, naj omenim dve stvari. Najprej. bi lahko spregovorila glede ustnega predloga spremembe 1, ko imamo predlagano spremembo ALDE k temu ustnemu predlogu. In ko že govorim, morda ne tako odločen protest kot Van Orden, vendar pa nekolikšno razočaranje, kajti morali bomo glasovati proti štirim od petih tako imenovanih kompromisnih predlogih sprememb. In po mojem mnenju to niso pravi kompromisni predlogi. In tiste predloge, ki bi jih naj zajeli, niso zajeti v teh kompromisnih predlogih. Tako da moram priznati, da se ne spomnim, da bi Alde moral glasovati proti 80 odstotkom kompromisnih predlogov, vendar pa to bomo žal morali storiti. That, Lahko odgovorim, predsedujoči? Se upravičujem, kolegice in kolegi. Gospod Vigenin je želel spregovoriti, potem pa dobite vi besedo v Nordnu. Naj odgovorim, gospodo v Nordnu glasovalni seznam je bil že vse čas tak. Ne vem, kako je gospod Van Orden dobil drugačen seznam. Morda ste glasovali v drugem poročilu. Smo pa presenečeni, da imate glasovalni seznam ki vam ne ustreza, da imate drugačen glasovni seznam. Vseeno bi počakal na odgovor sekretarja, kdaj je bil poslan glasovni seznam da je bil poslan spremenjen glasovanje seznam. To ni bil ta seznam, na katerem smo mi delali. Sedaj pa kar se Sara Latford tiče, poročevalci v senci bodo tudi potrdili, da smo imeli kar nekaj sestankov poročevalcev v senci na to temo in pogovarjali smo se o kompromisih. Se upravičujem, umikam to pripombo. Od Butikofer. Kolega Butikofer. Hvala lepa. Eine, eine kleine unkle... Manjša nejasnost, predsedevče. Obstaja. Na glasovnem seznamu, ki ga imam, kar se predloga ena tiče, je priporočilo poročalca van Orden, da naj to podpremo. Poslanec van Orden pa je glasoval proti. Tako da bi bilo res dobro, če bi nejasnosti razčistili. Io vi chiederei, eh, io vi chiederei di, di interrompere. Rad bi vas vprašal, rad bi vas prosil, da nehamo s to izmenjavo mnen, sicer ne bomo mogli končati z glasovanjem. Najbolj pomembno je, da je glasovalni seznam bil razdeljen pravočasno, nismo imeli nikakršnih ugovorov, tako da sem pač enostavno začel z glasovanjem. Pred sabo sem imel glasovanje seznam, domnevam, da vi tudi, tako da prosim nadaljujemo z glasovanjem. Če pa bo prišlo do nadaljnih pripomp, si jih bomo zabeležili seveda. Allora, il, passiamo alla. Sedaj pa prehajamo na glasovanje v poročilu Hankis. Politika EU za boj proti terorizmu, glavni dosežki in izzivi za prihodnost. Začnimo s kompromisnim predlogom 1 za. Contrario. Proti. Preverjamo. Glasujemo.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 zavrnjeno. Sedem za, proti, sprejeto. Kompromisni predlog dve za, proti, sprejeto. Predlog smo imeli 13 za, proti, zavrnjeno. Considero l'astensione. Chi si astiene? Se kdo vzdrži. Se kdo vzdrži pri zadnjem glasovanju? Trije so se vzdržali, to bomo zabeležili. 14 za, proti, vzdržani. Preverjamo. La votazione. Glasujemo.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 Zabeležili smo si vaš glas. Mislim, da je pravilnik sledeč. Ko zaključimo z glasovanjem in eh, je podan rezultat, ne moramo ponavljati. In mislim, da je takšno pravilo ne samo tukaj, temveč tudi v nacionalnih parlamentih in ga moramo spoštovati. 15. Za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 17. Za. Se upravičujem, 16, pravi predsedojoči. Ne, vračamo se na 15. Torej, bolj počasi. 15. Zdaj naprej bomo nadaljevali bolj počasi. 15 za. Proti. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 17. Za. Proti. Sprejeto. Predlog spremembe 18 je bil omaknen, tako da prehajamo na ustni predlog spremembe 2. Za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno dva dela. Prvi del za proti vzdržani zavrnjeno. Drugi del za proti vzdržani prav tako zavrnjeno. Predlog sem bi 29 za, proti Vzdržani. Zavrnjeno. 30 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 31 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 32 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 33 za kompromisni predlog 4, za, proti, vzdržani, sprejeto. Petintrideset je naslednji predlog spremembe, drugi del za, proti, vzdržani, zavrneno. sedaj pa 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 5 za, proti, preverjamo elektronsko, glasujemo. Well. Votazione elettronica aperta. Glasujemo. Kompromisni predlog 5. Še en glas manjka. Prav, konec glasovanja. Z jasno večino sprejeto. 42 za. Proti. Vzdržani. Zavrnemo. Predlog spremembe 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa ustni predlog spremembe 1. Gospod Namstorf, prosim. Uh, much, um, but... To je predlagan ustni predlog spremembe, to je sedaj gospod Latford, vendar pa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 On behalf of the rapporteur, she is not here. And um, v imenu poročevalke, ker ni. Še enkrat sem prebral zelo natančno in ker se to navezuje na razširitev in razvoj strateškega partnerstva izven Evrope. Če gre za strateško partnerstvo, mislim, da je vse lepo in prav, da zahtevamo tudi spoštovanje človekovih pravic. Če bi pa šlo samo za priložnostno izmenjavo mnen, potem tega ne bi podprl. Če pa gre za celovit pristop, potem lahko to moja skupina spreme. Primer strateško partnerstvo s Kitajsko, glede teh vprašanj, bi lahko bil nekoliko težaven. Tako da bi to morali dodati. Ali tudi Iran je dober primer. Lahko bi torej sprejeli priložnostne informacije. Torej, moj prvotni pomislek je umaknjen, to lahko podpremo. Torej, glasujemo. Ustni predlog smembe ena, kot ga je predstavila gospa Latford. Za, proti, sprejeto. Tako sedaj pa elektronsko glasovanje o osnutku mnenja, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo. Še trije morate glasovati. Ali pa morda ne želijo. Kakorkoli že, konec glasovanja. sprejeto z veliko večino. Bene, allora passiamo alle successive. R- oh, sedaj pa prehajamo na naslednje poročilo. Pripravljam mnenje Marija Moniz de Urquiza. Gre za pooblastila za tri roko predlogu proračuna za leto 2012. Predstavnik se z nami imate, predlog sem imba ena. Za. Proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe 2. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 3. Za. Proti. Proti. vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9. Gomeš. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 13. Za, proti, vzdržani, sprejeto.

vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo, elektronsko preverjamo pravljico MB17, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za proti vzdržanje sprejeto. 26 za proti vzdržanje. Preverjamo elektronsko. 26 je predlog spremembe. Glasujemo. še en glas. Tako, konec glasovanja, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. In še končno glasovanje, elektronsko. Konec glasovanja. za, en proti šest vzdržani, torej sprejeto z veliko večino. Lo, ki vede, ko me raportuje kolega Brok. Tako, sedaj pa še poročilo gospoda Broka. Prvi odstavek. Predlog spremembe štiri za, proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, preverjamo peti predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 13. To je ustni predlog spremembe za, proti, vzdržanje sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15. Se upravičujem, pravi predsedojoči, kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3, za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na 25. predlog spremembe, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26. Jaz vam ne podelih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprememba 31 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis, oprostite, 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 6 za, Razumevanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Okay. Tako, prehajamo na kompromisni predlog 7 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 42 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 8 za proti vzdržani sprejeto. kompromisni predlog 9. Za, proti, vzdržani. Mislim, da moramo elektronsko preveriti. Nisem videl prav veliko rok. Kompromisni predlog 9. Glasujemo. Še dva glasova. Še en, prav. Konec glasovanja. Z veliko večino. Sprejeto. Sedaj pa 46. predlog spremembe. V delih prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. elektronsko glasovanje. Da, torej preverjamo drugi del 46. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, proti, zavrnjeno. 50. Ne, se upravičujem. Prehajamo na kompromisni predlog. 10. Za, proti, vzdržanje, sprejeto. 57. Glasovanje po delih. Prvi del, to je predlog svojega gospoda Broka, za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani sprejeto. poskusite elektronsko preveriti. Drugi del, predloga spremembe 57, glasujemo. Še en glas, prav, konec glasovanja. Sprejeto. 58 za proti vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasovanje v svežnju. V naslednjih treh predlogih sprememb. 1, 2 in 3. Nekdo proti? Torej, ločeno bomo glasovali. Najprej prvi. Za, proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 2. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 3. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Elektronsko glasovanje o osnotku mnenja, kot je bil spremenjen. še en glas, sedaj pa je tudi že konec glasovanja. 58 za, 3 proti, nihče vzdržan, torej ne nepotrejeno z veliko večino. Hvala lepa za vaše potrpljenje. In seveda hvala tudi samo sebi za mojo potrpljenje. kolegi. Kolegice in kolegi, prehajamo na deveto točko na dnevnem redu in sicer bomo to točko obravnavali skupaj s pododborom za človekove pravice. Tema pa je zunanje politike EU prid demokratizaciji. obvestil bi vas rad o tem, da gre pri deveti točki pravzaprav za prvo obravnavo v odboru AFET. Poročila zunanje politike EU pri demokratizaciji, poročevalka je Veronik de Kajzer. 237 predlogov sprememb ste vložili k temu poročilu v odboru DROA je potekala že razprava in sicer ena na podlagi delovnega dokumenta, druga razprava na podlagi osnutka tega poročila. Pomembno je, kako bi lahko združili svoje sile za delo v prihodnje. Preden dam besedo poročevalki gospede Kajzer, pa bi vas rad obvestil še o tem, da če bo potrebno, se bo razprava o predlogih sprememb nadaljevala v odboru DROA v četrtek do povdne. 6. junija pa bomo o tem razpravljali v AFET-u v Strasburu. Julija pa bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju. Imate postopkovno vprašanje? Ego. Izvolite. Zala. Do you want the floor? Ah, no, vole discutere. Ah, ok. Allora, la parola a... Besedo dajem poročevalki. Gospode Kajzer. Hvala, gospod predsedujoči. Sama sem že imela priložnost v tem parlamentu predstaviti cilj in strukturo tega poročila Povedala sem, da je to pomembno zelo, da je to poročilo zelo pomembno v trenutnem političnem kontekstu, tako da se k temu ne bom vračala in tega ne bom ponavljala. Rada bi vam povedala samo par besed o sodelovanju s poročevalci v Senci in par besed tudi o teh 237 predlogih sprememb, ki so bili vloženi. Najprej bi se rada zahvalila vsem poročevalcem v Senci. Ti so v vseh političnih skupinah pripravili cel niz predlogov sprememb. Gospod predsedujoči, vsi predlogi sprememb so znatno prispevali, znatno prispevali k temu poročilu, zelo so ga obogatili ti predlogi res se ne hecam. Čisto vsak predlog spremembe je prispeval k izboljšanju tega poročila. Vsak poročevalec v senci je prispeval svoj kamenček k tej skupni gradbi. Kljub temu, da politično gledano obstajajo med nami določene razlike. Zakaj bi bilo danes smiselno sprejeti kompromisne predloge? Kompromise, ki bi bolj kot to, da bi zmanjšali te razlike, povzeli teh 237 predlogov sprememb. Če bi vključili čisto vse predloge sprememb, potem bi ta oporočilo razpadlo. Skupaj s poročevalci v Senci smo se cel teden o tem pogovarjali. Trikrat smo zasedali ta teden, v četrtek bomo zasedali še enkrat in skupaj bomo oblikovali ti bolj sintetične predloge sprememb, kompromisne predloge sprememb, s katerimi bo nekaj predlogov odpadlo. K čemu bi se rada najprej povrnila? Najprej opredelitev demokracije, opredelitev tega pojma. Mislim, da bi morali resnično poskrbeti za ustrezno opredelitev. Nisem se želela preveč omejevati v pripravi tega osnutka samim pojmom. Je pa res, da je skupina Alde opravila večino dela, predvsem kolega Lambsdorff. Moram reči, da je bilo opravljeno zgodovinsko delo. Kolega Lambsdorff si je zamislil nekoliko drugačno strukturo tega poročila. Ko sva se usedla v Strasburu za mizo na štiri oči, sem ugotovila, da je predlagana struktura kolega Lambsdorfa bolj pametna kot tista, ki sem jo sama na začetku oblikovala in ki je bila razdeljena na, na nek način na tri dele. V Strasburu, ko sva se o tem pogovarjala, sem se z njim strinjala glede same strukture. Takoj zatem sem dobila predloge sprememb, ki so bili oblikovani na podlagi trenutno predlagane strukture, prvotno predlagane strukture poročila, tako da nove strukture, ki jo je predlagal gospod Lambsdorf, nisem mogla upoštevati. Skupaj z kolegom Lambsdorfom in ostalimi sodelavci smo torej skušali vse tisto, kar so želeli povedati, vključiti v to novo strukturo oziroma staro strukturo, ki sem jo sama predlagala. Mi je resnično žal, da nisva soporočevalce pri tej temi, to bi me res veselilo vendar nisem mogla kasneje popolnoma spremeniti strukture tega poročila, zato ker so bili vsi predlogi sprememb oblikovani na podlagi prvotne strukture. Danes delamo predvsem na dveh temah. Predvsem se ukvarjamo z instrumenti. Instrument za demokracijo in človekove pravice je pomemben instrument. Nekateri so predlagali, da bi imeli poseben sklad v ta namen, kot ga imajo ZDA. V zvezi s tem obstaja več različnih možnosti. V predlogih sprememb najdemo cel niz zelo različnih mnen. Nekateri predlogi sprememb se strinjajo s tem Endowment for Democracy, torej skladom za demokracijo. Drugi predlogi sprememb se strinjajo s takšnim skladom za demokracijo, vendar samo pod pogojem, če ne bomo uspeli uh, spremeniti obstoječih instrumentov. Potem pa je tu še tretja možnost, moja možnost, ko sem že na samem začetku rekla, pa ja ne bomo spreminjali teh instrumentov, lahko jih sicer izboljšamo, lahko jih bolje financiramo. Res je, da bi morali biti včasih ti instrumenti bolj fleksibilni, pa vseeno. Kaj bomo torej ohranili kot to rdečo nit v poročilu? Kaj bo torej predlog za kompromis? o katerem bomo govorili v četrtek. Obstajajo instrumenti za podporo demokracije. Mi lahko podpiramo demokracijo, človekove pravice, lahko za to uporabljamo poseben instrument, lahko uporabljamo posebne sporazume, imamo tudi instrument za stabilnost. Vsi instrumenti imajo svoje pomankljivosti. Ponavadi so preveč zapleteni, premalo dosledni, premalo financirani in uporabljamo jih dovolj pogosto, ne izvajamo jih v praksi tako, kot bi jih morali, tako da nas na tem področju čaka kar precej dela. Če ne bomo naredili te instrumente bolj lahke, bolj proaktivne, če ne bodo prispevali k prehodu k demokraciji, kot se je to dogajalo naprimer drugot, če ne bodo prispevali k oblikovanju demokracije, kot se trenutno dogaja v arabskem svetu, potem bomo oblikovali sklad za demokracijo, Endowment for Democracy, pod pogojem, da bo ta sklad oblikovan znotraj obstoječega proračuna in pod pogojem, da bo parlament popolno in v celoti sodeloval pri tem skladu. V običajni proračun, bomo morali stisniti ta sklad in zagotoviti parlamentu popoln nadzor. Torej, okrepili bomo tisto, kar že obstaja, nismo pa v celoti proti skladu za demokracijo. Tudi Lady Ashton bo hmalo izrazila svoje mnenje o tem. Je pa jasno, da si želimo, da bi parlament lahko popolno sodeloval. Presenečena bi bila nad tem, če bi oblikovali nove instrumente, pri katerih parlament sploh ne bi imel besede. Pomembno je, da bodo ti instrumenti tudi bolj fleksibilni. Naša skupina bi lahko podprla takšen predlog. Tudi naš odbor bi lahko podprl takšen predlog. To je torej vsebina enega od možnih kompromisnih predlogov. Tretja tema se povezuje z doseganjem demokracije preko posameznih sporazumov. Med političnimi skupinami ni kakšnih večjih razhajanj glede predlogov sprememb, ki so bili vloženi na to temo. Skušamo povzeti posamezne predloge sprememb, ki bi odražali različna stališča, ki so bila izražena. Mislim, da tu ne bo kakšnih večjih težav. Četrta tema, na katero so se nanašali predlogi sprememb, pa so misije. Opazovalne misije volitev odstavka 14 in 15 se na to nanašata. K temu je bilo vloženih ogromno predlogov sprememb. Skupaj s poročevalci v senci smo že oblikovali kompromise. Še naprej želimo seveda izvajati misije EU za spremljanje volitev morali bi imeti bolj celosten volivni cikl, ki bi ga spremljale misije. Namreč obdobje pred volitvami, volitve in tudi obdobje po volitvah, tako da bi se okrog lahko zaključili. Tudi svet in služba za zonanje delovanje, skratka celotna Evropska unija bi morali potem podpreti sklepe misij. Poleg tega bi morali podpreti tudi izvajanje priporočil, ki bi jih oblikovale misije za spremljanje volitev. Ponavadi ta priporočila nekoliko preveč z lahkoto jemljajo na političnih ravneh. Moram pa izraziti tudi svoj mea culpa, namreč v besedilu sem se zauzela za to, da bi svet, služba za zunanje delovanje upoštevala sklepe misij in poskrbela tudi za njihovo uresničevanje. Mislim pa, da svetu oziroma Evropske uniji ne moremo naložiti kot obveznost, da bi usklajevala in izvajala sklepe ali priporočila teh misij. Namreč to so priporočila, ki jih pripravijo tehnični strokovnjaki v misijah teh priporočil ne podpre ali sprejme parlament, tako da ne moremo zahtevati od službe za zunanje delovanje, od Lady Ashton ali od kogarkoli drugega, da podprejo takšna priporočila brez predhodne odobritve strani političnega organa, ki ima določeno legitimnost. Tako da predlagamo, da bi upoštevali sklepe. Naprimer, če bi rekli, postopek je bil neprimeren, prišlo je do goljufi, v tem primeru bi podprli predlog za izvajanje priporočila ali sklepov. Edina razlika med sklepi, ki jih oblikuje misija v smislu proces je bil demokratičen ali pa ni bil in tem, kar naj potem storimo s priporočili, ki se jih vedno najde v obsežnih poročilih, ki jih pripravijo misije ob svojem zaključku. Te razlike v poročilu ne najdete, so pa nekateri predlogi spremem pleteli prav na to, da bi morali razlikovati med sklepi in priporočili, ki jih oblikuje misija za spremljanje volitev. Peta tema, na katero se nanašajo predlogi sprememb, je omenjeno v tretjem delu besedila. Gre za to, da bi morali podpirati socialno-družbeno dinamiko. Glede tega sem se precej tudi sama spraševala, se ukvarjala s to temo, naletela sem na številne težave. Potrebno je podpreti to dinamiko v družbi v teh državah. Ne vem, ali obstajajo morda kakšne težave, v prevodu. Namreč, kaj je socialna dinamika in kaj so socialna gibanja, družbena gibanja. V francoščini nimamo teh težav. Namreč v francoščini gre naprimer pri tovrstnih družbenih gibanjih za posamezne skupine, naprimer organizacije žensk, otrok ali drugih ki podpira določeno gibanje. Pa ne gre za neke mreže, ki bi naprimer podpirale širjenje posameznih kuharskih načrtov ali kvačkanja ali kaj takega, ampak gre za neka gibanja, ki ustvarijo dinamiko v družbi. Danes zjutraj sem videla ženske iz severnega in južnega Sudana, ki skušajo združiti severni in južni del Sudana, ki gradijo mostove na tak način, bodo tudi skušali spostaviti mir me ženske bomo začele s tem gibanjem za mir. Ko govorim torej o tem, da bi podprli družbeno dinamiko, govorim o teh spontanih gibanjih, ki nastanejo zato, da se nekaj ustvari. Morda gre za alternativo pokvarjenemu režimu, ki pa se potem sicer ne more opredeliti kot neko socialno gibanje. Gre za spontana gibanja. Kolegi iz Alde in EPP so skušali v besedilu ta dinamični vidik družbe skušali nadomestiti z civilno družbo, ampak tu ne gre za eno isto stvar. Civilna družba je zagotovo zelo pomembna. Gre za družbo s svojimi sloji, z različno družbeno, socialno, ekonomsko strukturo. To je tisto, kar bo pravzaprav bogatilo družbeni duh. Tako da sem pripravljena tudi v besedilu kakšno besedo spremeniti, če morda ta pojem ne ustreza v celoti v vaši jezikovni različici tistemu, kar bi moralo izražati. Skratka, sama zamisel, ki se omenja v tretjem poglavju, bi morala ostati nedotaknjena. Ne vem, zakaj bi Alda ali EPP skušala karkoli spreminjati to vem, da obstajajo tudi krščanska gibanja, da obstajajo tudi krščanska sindikalna gibanja, tako da tu ne gre za neko politično vprašanje, ki bi se povezovalo s socialističnimi ali krščanskimi idejami. Gre zato, da se omenijo te posamezne skupinice, ki nastanejo morda tudi čez noč, naprimer solidarnost ali kaj podobnega. Kaj je bila solidarnost? Šlo je za neko socialno dinamiko, ki je nastala in ki je kasneje na postala politično gibanje. Skratka, gre za gibanja zopr režime, ki so polni korupcije, ki so avtoritarni in ki zatirajo alternativna gibanja. To je bistvo tega, kar želim povedati. In resnično si želim, da bi našli neko formulacijo, ki bi zajela to zamisel. To je torej teh pet področji, ki se omenjajo v tem poročilu. Sodelovanje med vsemi političnimi skupinami je bilo res zgledno, izvrstno, tudi poročevalci v senci v tem trenutku delajo še na besedilu, na predlogih sprememb. Gospod Provera, ne želim vas sedaj jeziti, ampak tudi vi ste vložili predloge sprememb s katerimi se tudi sama strinjam, ampak obstaja drug, tu, obstajajo tudi drugi predlogi sprememb in sama bom skušala ohraniti to bogatstvo predlogov sprememb, ne da bi pri tem kakorkoli razvodenila poročilo. Vse predloge sprememb imam s seboj, pred očmi. Nisem želela sedaj vsakega posameznega avtorja predloga v sprememb izpostavljati, ampak pomembno je, da ta osnutek ne bo predolg. Mislim pa, da pripravljamo to poročilo ob pravem trenutku, zato ker je to ključna tema tudi za Evropo. Hvala. Multigracije. Hvala lepa. Štirje so se prijavili k besedi, pet. Kolegica Hautala je prva, predsednica pod odbora za človekove pravice. Izvolite. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. To poročilo prihaja v pravem času. Več razlogov je za to. Namreč sklep je. Svet je decembra 2009 sprejel sklepe o demokraciji in tudi dogodki v arab, arabskem svetu, so razlog, zakaj moramo temeljito razmisliti o tem, kako želimo promovirati de demokracijo in kakšna bi naj ta demokracija bila. Kot je gospa poročevalka že omenila, poljski zunani minister zelo aktivno promovira vse nove uh, finančne minis, uh, instrumente za promoviranje demokracije v tretjih državah. In celoti se strinjam s poročevalko, da morajo biti tukaj ustrezne strukture, uh, ki bodo upeljane vključno s parlamentarnim nadzorom. In želela bi si, da vsaj tisti poslanci, ki delajo na tem poročilu, se že vnaprej sestanejo s polskim predsedstvom, kajti. Ta projekt je zelo resen, po mojem mnenju, in uh, zagotoviti moramo, da bo tukaj parlament v, celo, v celoti upoštevan in sodeloval. Morajo biti določene možnosti, da preučimo, kakšne so pomankljivosti našega instrumenta EDHR, torej instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice. In tudi do neke mere bi ta endowment po demokraciji lahko uh, Eh, prevzel določene vloge EIDHR. Vsaj o teh dveh možnostih moramo razmišljati paralelno. Pomembno je, da smo slišali tudi misli poročevalke glede misij za spremljanje volitev, kajti trenutno je jasno, da ne služijo vedno svojemu namenu in v parlamentu smo v veliki meri odgovorni za te misije imamo delovno skupino, ki ji predstavljata gospod Albertin in gospa Žoli in mislim, da bi morali imeti več besede pri tem, kako so zasnovane te misije za spremljanje volitev in kako bi lahko bile tako obsežne, da bodo ustrezno odražale naš naše pojmovanje demokracije in tudi, da bodo dovolj dolgoročno in da bodo tudi potem imele neke politične posledice. Slišim, da se tukaj kdo malce smeje, ampak upam, da v podporo mojim besedam. Skratka, morda je to poročilo priložnost za parlament, da ponovno opredeli kriterije in pogoje za misije za spremljanje volitev. 237 sprememb, um, predlogo sprememb vsekakor bogati poročilo poročevalke in upamo, da bomo imeli potem zelo vseobsegajoče poročilo, ko bo poročevalka poročevalcem osencim dala ustrezna navodila, kako bi se ta. Pred, kako bi se te predloge spremembo upoštevalo. Potem povezava med demokracijo in človekovih pravic. Tukaj moramo do dobro razmisliti, kako bi zasnovali sistem, da ne bi prišlo do podvajanj poročil o človekovih pravic, ki jih bo, do, ki jih bo pripravila Evropska služba za zunanje um, delovanje in jih bo pripravljala vsako leto julija. Gospod Kukan je tudi dal dober upogled v to, kaj demokracija je. To je predlog spremembe 90 in to je zelo dobro čtivo, kajti demokracija ni le nekaj, kar predstavljajo volitve. Tako da resnično se veselim učinka dokončanega tega eh, poročila, kajti vsekakor to poročilo bo imelo do, določen učinek. Hvala. Bene, eh... Hvala lepa, kolega Kukan. Žal se je, no, ja, žal prijavili ste se tudi drugi k besedi, zato vas resnično prosim, da ste kratki in jedrnati. Dve minuti največ imate na voljo vsak. Kukan. Kolega Kukan. Thank you, Mr. Hvala, gospod predsedujoči. Veliko predlogov sprememb je bilo predloženo k temu poročilu. To kaže na velik interes za temo demokratizacije v zunanji politiki Evropske unije resnično cenim delo poročevalke in tudi drugim kolegom se zahvaljujem za njihova pozitivna prizadevanja in prispevke k temu poročilu. Ja, dejansko je zdaj pravi čas, kot je rekla gospa Hautala, te o teh politikah zdaj govorimo, ko vidimo na številnih delih sveta gibanja, ki stremijo proti demokraciji. Iz poročila in predlogov sprememb je jasno, da demokracije in človekove pravice predstavljajo nekaj, kar je treba umestiti v center zunanje politike Evropske unije. Naj povzamem nekaj predlogov sprememb, ki predstavljajo dobro podlago za določitev prednostnih nalog tega poročila podpiram predloge sprememb, ki pozivajo k mainstreamingu demokratizacije vse politike, zonalne politike Evropske unije in ki podpira dialog in tudi utrditev demokratizacijskih procesov. Sprememba paradigme je dobra podlaga za to sporočilo. Tukaj ne podarim še nekaj. Čeprav je položaj v Severni Afriki in na bližnjem vzhodu v središču pozornosti, ne smemo sedaj zasnovati našega pristopa zgolj na teh dveh regijah. Potrebna je naša podpora, ne le v primerih eh, tistih demokracij, ki se zdaj oblikujejo. Za demokracijo je potreben določen čas in potreben je dolgoročen pristop za vse države, ki so na prehodu v demokracijo. Prav tako ne smemo pozabiti, da imajo nove članice Evropske unije dobre izkušnje z demokratizacijskimi procesi in te izkušnje lahko dobro izkoristimo v mnogo primerjih. Pri drugem delu poročila bi bilo, po mojem mnenju, dobro v celoti podpreti tiste predloge sprememb, ki jih je predložil Alde oziroma gospod um, Lambsdorff, ki naštevajo ključne elemente uh, demokracije. To je uh, ena do 31 in ena 41. Težko je seveda nasplošno opredeliti demokracijo in demokratizacijo, ampak zelo dobro bi bilo, če orišemo glavne elemente demokracije v tem poročilu. Kar zadeva instrumente, ki podpirajo demokracije, gre veliko predlogov svojim po isto dobro smer. Podporo bom tiste, ki eh, obravnavajo evropski endowment sklad, torej Evropski sklad za demokracijo, kajti zelo dobro bi bilo pokazati našo podporo temu predlogu. Na zadnje, gospod predsedujoči, zadnji del bi se moral osredotočati na gibanja civilne družbe in na njihovo vlogo. Pokazati moramo, da te organizacije podpiramo kot tudi njihovo delo. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Besedo dobi poročevalec v senci, kolega Lamsdorf. Hvala lepa, najlepša hvala Veronik, da je bila tako konstruktivna skozi celoten proces. Na začetku naj povem, da sem zelo zadovoljen, da bo upoštevala pristop k neopredelitvi demokracije, ampak razume, skupnega razumevanja o tem, kateri so ključni elementi, ki so nepogrešljivi pri ponovni oživitvi demokracije. Mislim, da je to v korist Evropske unije, kajti v drugih institucijah se zelo težko dogovorijo o tem. Zato je zelo pomembno, da je tukaj um, razprava gre v pravo smer in da tukaj storimo korak naprej. Glede EIDHR, jutri bomo, bo objavljeno poročilo o peer review in tam bo tudi omenjena podpora skladu za demokracijo. Prav tako sem bil presenečen, da se že dolgo časa govori o tem, da naj bi se ustanovil sklad o civilni družbi in ob tem naj bi EIDHR še naprej obstajal polsko predsedstvo bi prosil, kot tudi eh, komisijo in eh, zunanj, eh, torej, službo za zunanje politično delovanje, da nam predstavijo koheziven in sistematičen pristop k tem instrumentom, ker sicer bomo imeli toliko instrumentov in enote znotraj Evropske službe za zunanje delovanje se bodo uh, prepirale, kdo počne kaj, s tem bo prišlo do kaosa in do tratenja denarja. Torej, strinjam se in podpiram sklad za demokracijo, govoril sem o spoljaki o tej zamisli že večkrat, zamisel je dobra, predstavlja dober model, vendar pa si želim sistematične opredelitve tega, kaj bomo s tem dobili torej kako se ti skladi za civilno družbo, EDHR in sklad za demokracijo povezujo in kako se bo denar porabljal. Obstaja že osnutek konvencije, ki jo razširja gospod Sekovski, kajti tukaj bomo potrebovali evropski podpis in to, tukaj je potrebno več razprave. Kar zadeva misij za spremljanje molitev, volitev, je poročilo dokaj jasno, tukaj ni kaj dodati. Kar zadeva civilno družbo, morda gre tukaj za jezikovni problem. Vsekakor lahko tukaj najdemo kompromis, če bomo še naprej delovali v duhu, v katerem smo doslej. Hvala. Bene, Dobro. Ostali kolegi imate na voljo samo eno minuto za to, da podate svoje pripombe. Kolega Zala. Hvala. Rad bi se zahvalil za pristop, ki ga je zauzela poročevalka pri pripravi tega poročila. In časovne omejitve tukaj so zelo pomembne. Tega se zavedamo vsi. Situacija se je spremenila. V preteklosti je bil proces demokratizacije nekaj, kar je vplivalo na vladajoče elite ali na vlade. Zdaj pa, ko imamo zelo široka eh, družbena gibanja, se morajo spremeniti orodja zonanje politike in to je tudi odraženo v tem poročilu. Kot drugo mislim, da je zelo pomembno, da potem, ko je bilo povzročeno toliko škode strani prejšnje Buševe administracije za demokratizacijo sveta, da zdaj spreminjamo smer. To je zapisano v tem poročilu, torej kako se lahko tega lotimo na nekoliko bolj oziroma bistveno bolj razumen uh, način, zato zelo cenim to poročilo. Hvala lepa tudi vam, da ste se držali ta čas. Zdaj pa gospa Gomeš za minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi rada čestitala Veronik za upravljeno delo in se ji zahvaljujem za vse, kar je storila. Mislim, da je ta tema res ključnega pomena in je pomembna tudi pri oblikovanju odnosov z državami na jugu sredozemlja. To je ključno sporočilo, ki ga želimo posredovati. Sama sem se ravno kar vrnila iz Libije in stvari so jasne. Zelo dobro razumem to, kar je omenila Veronik, namreč družbena dinamika, to je tisto, če mor smo priča v Libiji in tudi drugot. Nevladne organizacije so v razcvetu, tudi organizacije, ki se okvarjajo s človekovimi pravicami, z okoljem in tako naprej. Vendar imajo zelo omejene zmogljivosti in jim moramo pomagati to zadevno. Strinjam se s tem, da bi morali visoki predstavnici povedati, da naj ne pošilja misij za opazovanje volitev v tiste države, kjer vlade niso spoštovali in upoštevali priporočil predhodnih misij za opazovanje volitev. No in na zadnje še vprašanje dodatnega sklada za demokracijo, Endowment for Democracy. Strinjam se s kolegi, ki pravijo, da bi morali o tem razmisliti, zato ker nekaj takega potrebujemo. To je zelo pomembno, če želimo oblikovati tudi, naprimer, politično stranko. Volitev ni brez političnih strank, zato sem sama že davno predlagala takšen sklad, vendar bi moral biti takšen sklad pod nadzorom Evropskega parlamenta, kot to velja za American Endowment for Democracy, ki je tudi pod ustreznim nadzorom. Hvala. Kolega Sajros Volski, prego. Kolega Sajros Volski. First, I mean, I, I want to clarify and to answer. Najprej naj odgovorim na nekatera vprašanja, ki jih je spostavila Veronika Kajzer. Kot prvo, to naj bi bil Evropski sklad za demokracijo, to naj ne bi bilo nekaj, kar bo izpodrinilo EDHR, prav tako naj ne bi bilo to pod eh, okriljem Evropske komisije, temveč pod Evropske parlamento, kaj te to, eh, če bo to nekaj, kar bo očilo o parlamentarni demokraciji, mora biti pod nadzorom parlamenta. Potem mora biti to nekaj eh, dopolnjujočega, skratka, in to ne sme pomeniti, da se bo odzemalo denar nekomu drugemu, kar že obstaja. Uh, to mora tudi zasnovati dobro strategijo. Kakšnih 200 milijonov evrov sredstev naj bi imel ta sklad. To je ustreznica temu, kar uh, zdru, uh, združeni državi namenjajo njihovemu skladu. Po, torej, v naši uh, v naših sosednjih družbah imamo oligarhe in tudi plemenska družba in s tem bi to, s to vrstnimi instrumenti naj bi to nadomestili. In tudi tukaj naj bi tukaj podprli eh, stranke, delodajalce, ženske organizacije, vojaške organizacije, eh, eh, verske organizacije, občine in tako naprej. Torej, želimo decentralizirati naše politike in dati denar tistim delom družbe v naši družbi, ki se bodo povezali z vrstniškimi organizacijami in deli družbe v tistih ciljnih državah. 50 odstotkov tega denarja naj bi šlo skladom oziroma fundacijam na evropski ravni. Ostalo pomagalo pa drugim zainteresiranim stranem na podlagi koncepta twininga. Hvala lepa. Kolega Huntis. Hvala. Anche Prepi, naj penzimišo o tem, oškijodiš, sigitiš. Hvala lepa. Rad bi vas spomnil, da sem poročevalec v senci za politično skupino Guje, tako da upam, da mi boste dodelili nekaj več časa in nekoliko bolj potrpeli z mano, še zlasti zdaj, ko govorimo o vrstnem redu govornikov. To, kar je poročevalka uh, opravila, je vsekakor zelo dobro delo. Ni se vdala skušnjavi, da bi verjela, da je demokracijo mogoče izvoziti. Demokracije ni mogoče izvažati. To je grejnek sklep, ki ga lahko povzamemo iz zadnjih dogodkov, ki smo jim priča. In mislim, da je poročevalka bila zelo previdna in da se je dobro osredotočila tukaj. Strinjamo se z njo. Čas hitro teče, zato se bomo osredotočili na tri ključne teme, ki kjer imam nekaj dvomov, bodi si zato. Bodi si zaradi predlogov sporočila ali pa zaradi poročila samega. Poročilo vsekakor je na pravi poti. Kot prvo naj povem, da se moramo zavedati meja zunanje politike Evropske unije, kajti če bomo prestopili mejo in prestopili te omejitve, potem bo prišlo bo to pomenilo do neke mere umešavanje. In merila, ki se včasih uporabljajo, niso tista, ki veljajo za spoštovanje človekovih pravic in demokracijo. Potem moramo biti previdni pri financiranju političnih sil in strank. Želel sem tukaj zlasti omeniti predloge sprememb. Vem, da lahko skušamo oblikovati objektivne kriterije, ampak žal včasih se potem to izrablja za namen posredovanja, umešavanja in za podporo določenim političnim silam. O tem bomo še lahko govorili, te priložnosti bomo še imeli. Smo proti določenim fundacijam kot so Endowment for Democracy in tako naprej. obstajajo nekateri tvegani oziroma občutljivi politični koncepti. Demokracija je že v redu, ampak včasih lahko greste tukaj po napačni poti. Mislimo, da naš odbor uh, in Evropska komisija ne moreta nadomestiti združenih um, narodov. Zato bi bilo dobro, da povzamemo definicije iz resolucij združenih narodov. Uh, s tem sem končal in poročevalka je že nakazala, da bo, da bo sodelovanje med nami zelo dobro. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Vi ste imeli na voljo toliko časa, kot so ga imeli na voljo poročevalci v senci, celo nekoliko več. Ampak vaša kolegica, gospa Veržat, je poročevalka v senci pri tem poročilu. Kolegica Munjes. Gracias, lugar, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi čestitela gospe De Kajzer za odlično poročilo, prihaja ob pravem času in odraža politično naravo vprašanj in vprašanj tudi v veliki meri sprejema predloge sprememb poročevalcev v senci. Če si pogledate glavni del poročila misij za spremljanje volitve, te so zelo pomembne za Evropski parlament, kajti Evropski parlament je še zelo pomemben, ko govorimo o misijah za spremljanje volitev. Mislim, da se moramo tukaj zavedati potrebe, da je treba okrepiti in ohraniti legitimnost in verodostojnost misij za spremljanje volitev. Uh, v katerih sodeluje Evropski parlament, kajti verodostojnost in legitimnost sta zelo pomembna za dobro organiziranost in za učinkovitost teh misij. Lahko bi jih seveda še izboljšali, ampak uh, na, obstajajo že nekaj časa in imajo tudi določen prestiž na, na mednarodnem odru. Prav tako so zelo pomembne v očeh državljanov, v očeh um, poslancev, torej poslanci so tisti, ki sodelujemo v teh misijah in resnično moramo biti previdni v naših prizadevanjem, da ohranimo ta dober imič. Če bi v teh eh, misijah sodelovali drugi, ki niso eh, poslanci, moramo zagotoviti, da bodo ti sodelovali ob strani, da ne bodo torej polnopravni člani teh misij. Hvala. Grip. In še zadnji kolega Grip. Grazie, senjor predsednik ja również chcę się przyłączyć do tych dobrych słów. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podpiram vse besede hvale, ki so že bile izražene o poročilu gospede Kajzer. Slišali smo prvo predstavitev od pododboru za človekove pravice in v našem pododboru oziroma v tem pododboru je bilo to poročilo zelo dobro sprejeto. V celoti sem prepričan, da pet tem, ki jih, ki so pravzaprav uh, odraz predlogov sprememb, da je tukaj mogoče priti do kompromisov. Sem eden od treh avtorjev, ki so, ki stojijo in stojimo za zamislijo o novem skladu za demokracijo. V celoti se strinjam, da bi moral biti ta sklad podvržen eh, parlamentarnemu nadzoru. Posem naravno je, da bi parlament tukaj moral izvajati nadzor in, spremljal, um, in da bi moral spremljati delovanje tega sklada. Torej, vse te moje besede doslej kažejo, da je tudi na tej točki mogoče doseči kompromis. Prepričan sem, da izkušnje z nedavnimi spremembami v Severni Afriki kažejo na to, da potrebujemo to vrsten sklad. Zakaj? Kdo naj bi prevzel vlado, če infrastrukture ni, če političnih strank ni? To vrstna prizadevanja so potem zelo težavna. In uh, zadnja stvar, ki jo želim omeniti, zadeva dobre prakse. Uh, ki jih je treba širiti, še zlasti tiste, ki so plod dela varohu za človekove pravice. Hvala lepa. Pet minut sedaj dajem kolegici pročevalke De Kaiser za to, da predstavi par sklepnih misel. Euh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej najlepša hvala gospe Hautala. Zabeležila sem si vse pripombe, z veseljem sem sprejela tudi predloge sprememb in kolegica upravičeno povdarja povezavo med demokracijo in človekovimi pravicami. Zelo na hitro, gospod Kukan. Cel niz predlogov sprememb ste podali, ne bom jih sedaj podrobno predstavljala. Moram reči, da tudi vaše predloge cenim, zelo cenim. Ne vem, ali sem se srečala z vašimi asistenti. Namreč srečala sem se z vsemi asistenti. Mislim, da vaš asistent ni prišel. Je prišel, se upravičujem. Je prišel na to srečanje, dobro. No, tudi sama bom v četrtek na sestanku, tako da se bomo o tem zagotovo še lahko pogovorili. Strinjam se s tem, da je demokracija dolgoročni cilj, da pri doseganju tega cilja delo ni enostavno. Tudi s Kathy Ashton smo se pogovarjali o tem, da bo delo pri reviziji te politike zelo dolgo. Sami ste omenili zamisel o skladu za demokracijo, gospod Gžep, jutri grem v Varšavo. Srečali se bomo tudi s prihodnim polskim predsedstvom, tudi gospod Sarjusolski je k temu prispeval. Sama bom tako imela možnost seznaniti se s podrobnim stališčem polskega predsedstva. Nekaj nas seveda vse skrbi. Kolega Sarišvolski je prav tako rekel, da bi morali poskrbeti za ustrezen parlamentarni nadzor. Samo v tem trenutku ne razumem ravno najbolje, kako bi se vse skupaj dopolnjevalo. Prišlo bi do prekrivanja oziroma vsi instrumenti, ki trenutno obstajajo, tudi EIDHR, bi izginili, umrli bi. Če pa se bo predlagalo karkoli novega, ki bi dopolnilo že obstoječe, brez, zagotovo ne bom proti. Zavedati pa se moramo, da delo ne bo enostavno. Gospod Lambsdorf, delno sem že odgovorila na vaše pripombe o instrumentu za demokracijo in človekove pravice. Glede civilne družbe bomo tudi zagotovo uspeli najti dogovor. Nemogoče se mi zdi, da nam ne bi uspelo doseči soglasja. Kolega Zala, vašemu asistentu sem že povedala, da res cenim nekatere od predlogov sprememb, ki ste jih uložili, čeprav so se nanašali na podobne predloge, sprememb so vseeno doprinesli nekaj novega. Gospod Šunti, zagotovo obstajajo razlike, različni pogledi med nami. Vaš predlog 61 omenja neotuljivo pravico ljudstva do samoodločanja, do tem, da sami izberejo lastno politično, gospodarsko ekonomsko in socialno paradigmo razvoja. To bom postavila nekje na začetek poročila in ne tja, kamor ste vi želeli. Zagotovo pa se strinjam tudi glede ostalih predlogov. O tem se bomo še pogovarjali. Marija Muniz, nisem v celoti za to, kar predlagate, ampak se bomo še pogovorili tudi nekateri stari člani v Evropskem parlamentu, ki so sodelovali v misijah za spremljanje volitev, imajo kar nekaj izkušenj. Marija Muniz pravi, da nimajo več zadostne legitimnosti, morda resne, ampak zagotovo obstaja nek način, kako bi lahko uporabili vse te izkušnje. Tudi s Petom Koksom, nekdanjim predsednikom Evropskega parlamenta, smo se pogovarjali o tej temi. Bomo videli, kaj se da storiti. Jasno pa je, da če želimo, da volitve niso samo klofuta, temveč da prinesejo nekaj novega, da zagotovijo tudi ustrezni parlamentarni nadzor in prispevajo k oblikovanju prave države, potem bo parlament zagotovo k temu prispeval. Glede na to, da prav dolgo ne moremo ostati v državi, kot poslanci bodo verjetno v veliko pomoč tudi nekdani kolegi iz parlamenta, ki imajo veliko izkušenj. Gospod Žipo, vložili ste kar nekaj predlogov sprememb, na katere zagotovo ne bomo pozabili. Omenjate Euronest, v tem poročilu se sicer posredno omenja tudi ta arabska pomlad, vendar nisem izpostavljala posameznih držav. Te države so še vedno v tranzicijskem obdobju ali pa jim še vedno vladajo strogi režimi, zato jih moramo na nek način zaščititi. Vedite pa, da sem tudi sama mnenja, da je to del tega celega, celotnega problema. Imamo sosedsko politiko, tako vzhodno sosedsko politiko, vodili jo bomo tudi na zahodu, imamo kar nekaj izkušenj, ki bi lahko bile v pomoč tudi drugim, čeprav se nahajajo v drugačnem političnem kontekstu. Tako, govorila sem manj kot pet minut. V četrtek imam sestanek s pročevalci v senci od pol enih do pol dveh pogovorili se bomo o vseh teh točkah, skušali bomo oblikovati kompromis. Zagotovo bomo strli ta oreh in v četrtek popovdne oblikovali dokončno poročilo. Hvala. Hvala lepa, gospode Kajzer. Naslednja točka, točka 10. Povratne informacije delegacije za odnos s palestinskim zakonodajnim svetom o obisku v Jeruzalemu in Zahodnem bregu. Delegacija je bila na obisku 26. do 28. aprila letos. Obisk je potekal v ključnem, zelo pomembnem političnem trenutku, ravno ko so najavili spravo med najbolj sprtima frakcijama v okviru palestinske oblasti. Predvsem pa se je začel proces konsolidacije palestinskih institucij. Preden predam besedo kolegu Derosi, bi rad pozdravil tudi gospod Helgo Schmidt podpredsednico v službi za zunanje delovanje. Danes nastopa tukaj kot predstavnica gospe Ashton. Besedo pa predajem najprej gospodu Derosi. Izvolite. Uh, um, hvala lepa, gospod predsedujoči, in hvala lepa tudi za to možnost, da podam to predstavitev. Predsedujem tej delegaciji že od začetka mandata leta 2009 in to je bila moja prva priložnost, da podam predstavitev odboru za znanje zadeve, tako da resnično cenim to priložnost. Začel bi s tem, da bi rekel, da bo gospa Helga Šmit gotovo to tudi omenila, ampak pozdravljam izjavo sveta, včerajšnjo izjavo sveta o palestinsko-izraelskem mirovnem procesu. Je zelo pomembna izjava, ki ponovno povdarja stališče Evropske unije, še posebej pozoril na odstavek številka 10, kjer piše, da bodo sodelovali z umestno vlado, ki, bo, ki bo predlagana v okviru Eh, spravnega od, eh, sporazuma in potem četrti eh, od, odstavek, ki ponavlja stališče Evropske unije z decembra 2009. Prav tako bi pozdravil dejstvo, da je baronica Ashtonova povedala, da bo zdaj skušala aktivirati kvartet, da bi se odzval na trenutni položaj. Kot je že bilo rečeno, je šlo za obisk v vzhodni Jeruzalem in tudi eh, v drugih delih Zahodnega brega. Potekal je konec aprila. Naša delegacija je imela predstavnike več političnih skupin in seveda smo govorili z, stran, eh, z glavnimi predstavniki uh, palestinskega zakonajnega sveta. Sestali smo se vsemi frakcijami v tem svetu, srečali smo se z nevladnimi organizacijami, še tistimi, ki zastopajo človekove pravice in delujejo na eh, Zahodnem bregu in v Jeruzalemu in, smo, in strinjali smo se tudi z organom oziroma uradom Združenih narodov za, človekov, za človekoljubno pomoč v Zahodnem bregu. Uh, Jeruzalemu. Poročilo iz um, marca, pravzaprav zelo aktualno, ponazarja, katere so skrbi z vidika človekovih pravic, ki obstajajo v Jeruzalemu in ki jih je opredelil oziroma odkril uh, Urad Združenih narodov. Pozdravili so nas tudi vodje delegacij v vzhodnem Jeruzalemu in potrdili so, so pravzaprav naše male upe glede položaja v regiji. Mm, govorili smo tudi z družinami v vzhodnem Jeruzalemu, ki so jih eh, novi naseljenci eh, pravzaprav odgnali z domov. Obiskali smo tudi Hebron, kjer je neke vrste vrelišče oziroma kjer se najbolj srečujejo novi naseljenci in uh, krajevno prebivalstvo. Potem smo tam obiskali tudi mošejo, ki jo uporabljajo tudi židi v tej regiji. In tudi v tej mošeji, skratka, častijo Boga. Govorili smo o temi družinami. Obiskali smo tudi Tulkarim, tam smo se sestali z odbori, nenasilnimi odporniškimi gibanji. Gre predvsem za ljudi, ki skušajo ljud, mlade odvrniti od nasilnih odzivov na svoj položaj in jih skušajo usmeriti v mirni protest in v razvoj njihovih skupnosti. To je nekaj, kar je po mojem mnenju zelo zanimivo, če upoštevate to, kaj se sicer dogaja po regiji. Dobro je videti, da obstaja tudi ta pozitiven razvoj na tem področju. Videli smo tudi učinek eh, varnostnega zida na lokalno prebivalstvo, nekatere kmetije so bile razdeljene, vasi so bile razdeljene zaradi tega sina, ljudje, eh, zida, ljudje so bili dejansko um, ločeni od Jeruzalema. Gotovili smo, kakšni problemi uh, se pojavljajo na področju uh, osebnih izkaznic. V vzhodnem Jeruzalemu smo videli družine, kjer so se njihovi člani povez eh, oziroma poročili z uh, ljudi iz uh, zahodnega brega, ampak ker niso imeli ustrezne osebne izkaznice, niso morali obiskati moža ali žene v vzhodnem Jeruzalemu. In če so se ti ljudje odločili, da bodo živeli v Ramali, so s tem izgubili osebno izkaznico, ki je veljavna v vzhodnem Jeruzalemu. Skratka, vse te stvari so tudi povzete v poročilo Združenih narodov in pozivam vse poslance, da si ga preberete. Sklep našega sestanka oziroma naše delegacije je, da. Eh, soglašamo pri tem in bili smo iz vseh političnih strank, da zglede na paralizo ZDA v tistem trenutku na tem področju, vsekakor palestinci, s katerimi smo se sestali in tudi drugi menijo, da je bil kvartet tisti trenutek bolj ali manj mrtev, pravzaprav ni več brcev, uh, in Evropska unija zato mora odigrati pomembno vlogo pri ponovnem zagonu tega procesa. Evropska unija lahko dokaže svojo vlogo kot regionalni akter, če bo tukaj zauzela pozitivno stališče in eh, držo, kot jo imamo tudi v Egiptu, Tuniziji in tudi drugot. Tudi, eh, če bomo to držo ohranili pri tem dolgoročnem konfliktu. Vsi ljudje so nam govorili, da se čas izteka da trenutni pritisk na palestinsko prebivalstvo ne le v vzhodnem Jeruzalemu, ampak tudi v drugih delih zahodnega brega, kjer se palestinci vedno bolj ločeni zaradi cest, ki jih uporabljajo novi židovski naseljenci. Če si pogledate zdaj zemljevid, in si pogledate, kje so trenutno locirana naselja, boste lahko videli, kje so te točke uh, in te enklave, oprostite, izrazov, ki so pravzaprav enklave palestincev in ljudje niso več povezani uh, preko cest in to ustvarja probleme za lokalno prebivalstvo. Včasih ste za določeno razdaljo potrebovali 10 minut peš, sedaj pa je zdaj za to potrebna vožnja, ki traja dve ure zaradi različnih kontrolnih točk. Skratka, gre za problem, da ta palestinska področja niso več povezana. Kako boste torej iz tega ustvarili vzdržno ali delujočo palestinsko državo, če je bilo to območje tako razdeljeno v enklave? Torej, krajevno prebivalstvo to vidi kot velik problem. Kaj se torej dogaja? In kot sem že rekel, vsi člani delegacije so se strinjali glede tega. Dogaja se to, da postaja pravzaprav nemogoče, da bi obstala oziroma se vzpostavila uh, palestinska država na podlagi meja iz leta 67, če se nekaj ne bo takoj zgodilo. Kaj je alternativa? Alternativa je seveda le ena država. Kdo od nas verjame, da bo ena država uh, omogočila oziroma nekaj de, bo nekaj delujočega na dolgi rok? Ena od tem v vzhodnem Jeruzalemu je tudi ta, in tukaj ne bom tratil veliko časa, da je velik pritisk na izobraževanje. Manjka 1400 učilnic, palestinskih učilnic v vzhodnem Jeruzalemu in veliko premalo sredstev je namenjenih strani lokalnih oblasti, seveda so za to krive, so za to krive, so za to krive izraelske oblasti, torej premalo sredstev za zagotavljanje izobraževanja. Torej problem naseljencev ne le v samem vzhodnem Jeruzalemu, ampak tudi v starem drugem delu mesta in to ustvarja vsekakor nove tenzije, nova gorišča. Torej, naši upi v prvih dne, dveh dneh so bili šipki, bili smo predvsej pesimistični, potem pa tretji dan našega sestanka s palestinskim zakonodajnem svetom eh, je prekinil član Hamasa, ki je opovedal, da je bil podpisan. Eh, sporazum o spravi v Kajru in pravzaprav nas je to zelo presenetilo, kajti pravkar smo se sestali z ministrom za zunanje zadeve, ki je sicer povedal, da poteka nek eh, sestanek, neko srečanje, vendar ni nikakor omenil, da bi prišlo lahko do kakršnega koli sporazuma. Vsi, torej tudi vsi predstavniki politi, palestinskega zakonodajnega sveta, uh, so bili povsem presenečeni, da je bil ta sporazum sklenjen in kamorkoli smo potem šli, potem se stanko so nas vse čas spraševali, kako se bo na to odzvala Evropska unija, ali bo Evropska unija to priznala in ali bo uh, priznala te tehnokrate, ki pravzaprav ne predstavljajo v, pla, političnih uh, strank, ali pa se bo um, odzvala tako kot leta 2006 in uh, zavrnila veljavnost tega sporazuma. Glede na to, kar se je dogajalo v Egiptu, Tuniziji, pravzaprav niso mogli predvideti situaciji, da Evropska unija ne bi uh, spoštovala legitimnih in svobodnih volitev. Upam, da se pri tem ne motim in da Evropska unija tukaj ne bo znova storila enake napake. Ampak ta optimizem, torej vzdušje se je takoj eh, spremenilo, to je bilo jasno občutiti, vendar pa se položaj na terenu samem zaradi tega ni spremenil. Izjava sveta včeraj je bila, da je proces še vedno paraliziran. In mislim, da moramo sedaj pogledati, kako bi lahko Evropska unija pomagala pri razreševanju tega položaja. Pomembno je, po mojem mnenju, tudi, da upoštevamo izjavo predsednika Obame z prejšnjega tedna. Ta izjava je pomembna, seveda obstajajo tukaj določeni zadržki glede naselji, naselbin in tako naprej, ampak uh, Um, tukaj je stališče sveta včeraj bilo dobro in mi pravimo, da moramo narediti korak naprej pri vseh vprašanjih. Prav tako je treba povedati, da trenutni minister za zunanje zadeve, s katerim smo se sestali, torej palestinski minister za zunanje zadeve, da nam je on jasno povedal, da, so, da upajo, da bodo v Združenih narodih dosegli korak naprej s članstvom v Združenih narodih. Uh, zelo iz, eksplicitno je rekel, da ta datum ni nespremljiv, če bi potekala resna pogajanja o meji. Torej, če bi se to zgodilo, je ta datum še nekaj, kar se lahko spremeni. In to sporočilo je bilo predano zadevnim strankam. Torej, to je nekaj, kar kar kaže, da obstaja določena prožnost pri zaganjanju tega procesa. Nobenen od palestincev, s katerimi smo se sestali, ni menil, da bi lahko dosegli mirno uh, Eh, prihodnost brez pogajanj z eh, Izraelom in brez tega, da bi tudi Izrael pred sabo imel mirno prihodnost. Ampak tudi palestinci potrebujejo neko varnost. Ne morejo živeti v situaciji, kjer eh, bi trenutku lahko pravzaprav bili ohromljeni. Skratka, mir morate meliti na medsebojnem spoštovanju in na varnosti na obeh straneh. In to je nekaj, kar moramo imeti vse čas pred očmi. Tudi zaključujem, reči moram še, da, da je agencija Agence France eh, poročala, da je vodja Fataha rekel, da ne nameravajo uh, enostransko razglasiti eh, samo neodvisnosti, seveda je tukaj nekaj, to je nekaj drugega kot članstvo v Združenih narodov, ampak to je tudi nekaj, kar je treba vzeti v obzir. Na zadnje bom povedal le še dve stvari, ki sta po mojem zelo pomembni. Kot prvo mislim, da bo v trenutnih okoliščinah zelo pomembno, da parlament vzpostavi mehanizem za spremljanje dogodkov. Moj predlog je, in tukaj še nisem, o tem še nisem govoril z nikomer, ampak moj predlog bi bil, da bi odbor AFET morda pooblastil delovno skupino za Bližnji vzhod, da poroča, spremlja dogajanje in da potem poroča parlamentu in afetu. Prav tako pa bi parlament sam moral imeti razpravo o mirovnem procesu v tem trenutku, o bližnjo vzhodnem mirovnem procesu kot takem. Seveda obstajajo tudi širše vprašanja, ampak glede tega vprašanja je zelo pomembno, da poslanci razpravljamo o tem, o tej temi, da morda tudi sprememo resolucijo, da govorimo, kakšen je položaj zdaj. Bi, s tem bi okrepili tudi vlogo Evropske unije v kvartetu v povezavi z druženimi državami Amerike in tudi vizavi Palestine in Izraela. Najlepša hvala. Hvala lepa. Preden odprem razpravo, bi bilo smiselno, po mojem mnenju, prisluhniti tudi gospe Šmit, ki bo povedala, kaj se trenutno dogaja v tej regiji. Potem pa bom odprl razpravo in kdo bo želel besedo, pa za njo prosim, izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste me povabili in mi dali priložnost, da pojasnim nekaj stvari. Naj odgovorim na kar nekaj točk, ki je bilo spostavljenih, strinjam se z veliko izmed teh. Z nečim pa se ne strinjam, to moram na začetku povedati, to je dejstvo, da je kvartet mrtev, da ga ni več. Ne, EU je pomagala pri uživitvi kvarteta, do sedaj še niso dosegli tega, kar smo si želeli, vendar pa naj pojasnim bolj podrobno. Oživili smo spet kvartet ko smo imeli sestanek februarja, ki ga je gostila visoka predstavnica v Minhnu. In cilj v tisti fazi je bil, da pripravimo izjavo kvarteta, ki bi pomagala obema stranema, da se vrneta za pogajalsko mizo. To se je zgodilo v času februarja, ko so dogodki v Egiptu in druge se začeli razvijati. In zato niso vsi menili, da je to pravi trenutek. V tistem trenutku so poslanci kvarteta dobili nalogo, da se pogovarjajo z obema stranema, izraelsko in palestinsko, da bi ugotovili, kaj bi bilo potrebno, da bi se strani vrnili k pogajalski mizi. Imeli smo kar nekaj krogov pogajanj na obeh straneh dobre sestanke, tako v regiji, pa tudi v Bruslju. Prvič smo to imeli tudi v Bruslju. Morali smo pa predstaviti sestanek kvarteta dvakrat, se bomo domu pa jutri sestali v Parizu in ocenili bomo zadnje razmere, nedavne razmere in kako iti naprej. In skušali bomo izkoristiti zagon ki ga je podal govor predsednika Obame. Skupaj skup, eh, s pred, visoko predstavnico sem bila prejšnji teden tudi v Washingtonu, tik pred govorom Obame in tudi kralj Jordanije je bil v Washingtonu in mislim, da je bil to zelo strateški trenutek. Visoka predstavnica je vsem zakonodajalcem jasno povedala, da potrebujemo jasno sporočilo. In smo zelo pozdravili govor obamem. Čeprav posebno referenco na to, da morajo meje spoštovati linije iz leta 67 na obeh straneh. In seveda, da je potrebno tudi zadostiti varnostnim kriterijem Izraela in potem tudi, kar se beguncev tiče. To so torej stališče Evropske unije, ki so že uveljavljene. Imeli smo pomemben sestanek eh, sveta za zunanje zadeve včeraj. Govorili ste o sklepih in sklepi potrjujejo naše stališče. Naše stališče je, da si želimo neposrednih pogajanj, da pozovemo k temu. Omenili ste september in tudi, da so izraelci dejali, da je septembrski rok nekaj, kar ni mogoče premakniti. In to je točno to, kar smo slišali tudi strani glavnih pogajalcev. Imamo njihovo oceno, da če bo prišlo do pogajanj do septembra, potem bi ne videli potrebe potem, da se vse skupaj vrne na generalno skupščino. Evropska unija in partnerje kvaliteto pa želijo pomagati obema stranima, da se vrneta pogajalski mizi. Mislimo, da je to potrebno tudi zato, ker obstaja kar veliko, kar nekaj vprašanj, ki jih je potrebno rešiti in to zgolj s pogajanji. Ne gre samo za varnost na mejah, gre tudi za pomembna vprašanja, kot je voda, elektrika in veliko ostalih vprašanj. Prav tako smo jasno povedali, da ne želimo enostranskih dejanj z katerekoli strani na Srbinem, na izraelski strani, tukaj stališče je popolnoma jasno. Veliko krat smo že dejali v sklepih sveta, pa tudi v neposrednih razgovorih, da so na Srbine nezakonite in da ustrajajo viro na poti k miru visoka predstavnica je to ponovila tudi včeraj novinarjem. Kot sem že dejala, pa se bojimo teh enostranskih dejanj, ne želimo jih, ker ne želimo enostranskih rešitev. Naš obisk, vaš obisk je sovpadal s pravo med obema stranema, palestinskima stranema. Poznate naše stališče, mi smo večkrat pozivali k temu, in eh, pozdravili smo podpis sprave v Kajru. Dali smo, da je to pomemben korak k rešitvi dveh držav. Sveda pa, čeprav razumemo, upamo, da se boste obe strani držali zaveze k nenasilju in prejšnjih obvez in sporozumov. To vključuje tudi pravico Izraela do obstoja. Ne želim biti predolga, še zadnja točka govorili ste o izkušnjah. Vaša delegacija in mislim, da palestinci to priznavajo, da smo najbolj zanesljiv donator palestincem. Približno 500 milijonov evrov nudimo na leto iz evropskega proračuna, vključujoč tudi palestinske begunce prek UNRE, poleg dvostranske pomoči, ki jo nudijo države članice. Naj pa povem še nekaj smo pionirji pri odpiranju politike v Gazi. Razmere v Gazi so še vedno zaskrbljujoče. Visoka predstavnica pa se je tja odpravila kot prva med zunanjimi ministri že dvakrat in venomer pozivamo k spremembi politike in si želimo doslednega odpiranja politike kar bi omogočilo gazi, da bi lahko normalno zaživela, predvsem kar se trgovine tiče. Ponudili smo našo podporo palestincem, še prav posebno kar se tiče razširitve menih prehodov in pri tem, da bi tudi palestinci prevzeli to, čemu so se zavezali. Hvala lepa. Dobro, najlepša hvala imamo seznam govornikov. Najprej kolega Harkin. Že v dveh delegacijah sem bil za odnose s palestinskim zagonanjem svetom in moram reči, da gospoda Rosa zelo dobro vodi to delegacijo in mislim, da je v pravem času na pravem mestu. Čestitamo, da je bil v pravem času na pravem mestu. Žal, sam nisem bil, ker smo imeli pač eh, volitve v Britaniji. Veliko vprašanj bom šel v podrobnosti. Podporo vendar pa ga podpiram in drugi kolegi, ki so bili v delegaciji, bodo lahko bolj podrobni. Ko sem zadnjič bil tam, je doktor Ašravi dejal, dejala, je palestinska kristjanka, dejala je, da je minuto pred polnočjo in eh, to je točno to, o čemer je govoril gospod Rosa. Ključnega pomena pa je, in mislim, da bo odbor to razumel, ne vem pa, ali bo to razumel parlament, da če Evropska unija in parlament v vseh svojih različnih vlogah ne bo sta začela s pozitivnimi ukrepi in podpirala tega procesa, potem se ne bo nič zgodilo, če bomo samo govorili. Veliko krat so nas obtaževali, ko smo bili tam, da smo donatori, da plačujemo nismo pa dejavni pri reševanju težav. Ne strinjam se, kar se kvarteta tiče, kar je dala predhodnica. Mislim, da ne igra pomembne vloge, prezirajo ga. Zdi se, da ne igra pomembne vloge. Vendar pa lahko in moramo. Skrbi pa me, da je Evropski parlament je razdeljen, da moramo nekaj storiti. In pritisk Izraela je tak, da želijo oslabiti kakršnokoli razpravo ali resolucijo, ki jo želimo sprejeti. Ključnega pomena je, da pomirimo Izrael, kar se meja prihodnosti tiče in kar se obstoja tiče. To je seveda jasno, vendar pa to moramo ponoviti. Prav tako, pa kot je dejal Anderosa, moramo pomiriti tudi palestince, da tudi oni imajo prihodnost. Tiste, s katerimi sem se sam srečal, strani Hamasa, ki naj ne bi govorili, s katerimi se naj ne bi pogovarjali, ker bi naj bili teroristi, so izredni ljudje in imajo jasne zamisli, kaj želijo storiti politično. Sedaj sprava s Fatahom, mislim, da vsi, ki nas zanima ta zadeva, upamo, da se bodo stvari premaknile naprej. Na Izrael pa moramo pritisniti sedaj, tako da bo razumel, da je to, kar pravi Obama, nekaj, kar se bo zgodilo. Razumeti morajo, da so meje varne, vendar pa gradnja na Srebrenici se mora končati. Zrušiti morajo zid in Gaza mora imeti dostop do tega, kar potrebuje. In potem prost pretok za vse palestince mora biti zagotovljen. Južnoafriški diplomat mi je dejal, ko sem na zadnji bil tam, da če ste menili, da je apartheid nekaj negativnega v Južnji Afriki, potem si pogledajte, kaj se dogaja tukaj to je predvsej žalostna obtožba in eh, zavedati se moramo tega, ko govorimo o tej temi. In končno strinjam se z Deroso, mislim, da moramo imeti širšo razpravo s pozitivnim rezultatom, specifičnimi politikami, ki jim bomo sledili, naj se gre za trgovino, politiko ali finance, karkoli že, specifične politike moramo razviti in moramo ne samo plačevati, temveč biti tudi dejavni na kraju samem. Te priložnosti ne smemo zamuditi. Grazie. Hvala lepa. Kolegica Avkan iz Zelenih. Eh, Hvala lepa. Bila sem članica delegacije, sem podpredsednica delegacije. In podpiram vse, kar je dejal De Rosa. Naj pa dodam, kar se teroristov tiče, vedno znova je ponavljal, da ko, je, ko so ZDA Sinn Fein potiskale za pogasko mizo, so bili teroristi. Bezo bo previdni, kako so to označevali, torej, to je samo pompa. Mislim, da moramo zahtevati od sveta in gospe Ashton, da pojasnite, kaj menite z ustreznim trenutkom, kot je zapisano v drugem členu. To, kar smo videli, je mirovni proces, ki se samo podaljšuje in ki samo olajšuje okupacijo, ki se zgolj nadaljuje in veliko je enostranskih korakov, vse pa je storil Izrael. Na Srbine so enostranski ukrep, zid je enostranski ukrep. Tudi razmere v gazi. Strinjam se, da bi bilo čudovito, če bi se pogajali obe strani. Vendar pa o pravicah ne bomo razpravljali, pravice obstajajo in meje se spoštujejo po mednarodnem pravu in tako dalje. Okupacija pa se mora končati, potem pa se bomo pogajali o beguncih, o tem onem. Zelo pomembno je, da se pogajate dve suvereni državi. In še zadnja pripomba. Moramo pa reči, da se čas izteka, resnično se izteka. In rešitev ene države bo katastrofa. Srečala sem se z veliko palestinci, ki menijo, da bi potem to delovalo, ker bi potem EU morda se končno odzval na svoje obveze in bi se torej uprli kršitvam človekovih pravic. Morda je to res, vendar pa gotovo bomo imeli desetletja nasilja in sovraštva in bomo onemogočili mirovno gibanje, če ne bomo zagovarjali rešitve dveh držav. Mirovni proces je pomemben, vendar pa, veliko govorimo o tem, premaknili pa se nismo naprej. Če bomo sedaj sprejeli ako, mislim, da so v Inte imeli večino, potem bomo odvrgli še tisto malo pritiska sredstev, ki jih imamo na voljo. Če ne bomo uporabili, imamo pa že ta niso odločna. Potem mislim, da bo podoba EU še veliko slabša v celotni regiji. Potrebujemo pa celotno regijo. Grazie, kolegi. Ne. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Res ni prijetno, da vas moram vedno znova opozarjati na čas, O pol sedmih moramo zaključiti, še pet se vas je prijavilo k besedi, predvidevam, da se bo kolega Derosa na koncu še nakratko odzval, tako da vas resnično prosim, da čim bolj omejite svoje prispevke. Kolega Brok. Brok. Predsedujoči, dovolite mi nekaj pripomb. Najraje bi zastavil svoje, svoje najljubše vprašanje, kdaj se bo EU odločila, odigrati enako vredno vlogo v okviru kvarteta kot ZDA in ne samo pomožna. Mislim, da je to pomembno vprašanje. Tudi kar se rešitve problemov v celotni regiji tiče. Če bosta EU in ZDA prevzeli vodilno vlogo v okviru kvarteta, bomo zagotovili verodostojnost, da bomo imeli postopek žitev dveh držav in da bomo zagotovili obema stranima to, kar potrebujejo in to je izrednega pomena. In eh, varnostno zagotovilo tako ali tako že ni težava, ne, ne moremo učitati Izraelu. Vsega lahko razpravljamo, zakaj se je Hamas v Gazi tako obnašala, kot se je. Lahko imamo različna stališča kaj je bilo prej, kako šel jajce, vendar pa. Na palestinski strani še vedno obstajajo težnje, da ne priznavajo obstoja Izraela in eh, rešitve dveh držav. In tudi na njihovi strani obstaja težava. Vendar pa slišali smo pravičeno kritiko, kar se gradne na sebi tiče. To je res, gotovo je to tudi velika težava, pereče vprašanje in zato moramo paziti na to, da bo šlo za proces, ki bo podprt strani, z, ki bo podprt torej z obeh strani. Ko bo postalo jasno, da smo neutralni opozovalec in da samo opozarjamo na težave. V sodelovanju z Arabsko ligo in ostalimi arabskimi državami moramo to zagotoviti in tukaj moramo seveda dobro namerno skušati zagotoviti demokratičen razvoj teh držav. Gotovo pa ima to seveda posledice tudi za naše sreče do Izraela. Tega ne poznamo, tega tudi Izrael še ne pozna in zato mislim, da moramo gledati na celoten proces nekoliko širše je pa seveda potrebno razrešiti konflikt na Bližnjem vzhodu. Za celotno regijo je to pomembno. Potrebno je zagotoviti trajnostni mir, da se ne bo vse skozi uporabljala ta regija za alibi za preprečevanje drugih procesov. Kolegica Kil Nilsen, hvala za besedo. Dejansko lahko vsi priznamo, da je predlog kolega Derose dober. O tem se moramo pogovarjati v Evropskem parlamentu na dolgo in na široko. Strinjam se s tem. Vseeno bi se rada vrnila na nekatere pripombe, ki so bile izrečene. Gospod Brok je rekel, da je rešitev tega problema pomembna za celotno regijo. Mislim, da je to pomembno za čisto vsa mesta, dragi kolega. To je pomembno tudi za mir, za stabilnost tudi v naših regijah in naših mestih rada bi se vrnila tudi na nekaj, kar je ravno kar bilo izrečeno, namreč, da ne smemo izgubiti svojega dostojanstva, da se ne smemo osramotiti. Mislim pa, da se to že dogaja. Civilna družba je tista, ki mora še naprej trpeti zaradi teh problemov, ker mi ne opravljamo svojega dela. Imamo kampanjo BDS, ki se na nanaša na prepoved uvoza kakršnih koli izdelkov v kolonije. Evropska unija ni zmožna zagotoviti sledljivosti proizvodov, ki jih uvažamo iz okvira sporazuma z Izraelom ob spoštovanju seveda mednarodnega prava in inženirske konvencije, tako da smo razočarali državljane. To razočaranje vidimo tudi v Gazi. Gaza je blokirana in to je neuzdržno, kot so rekli že nekateri drugi. Številni kolegi v tej dvorani so, tako kot sama, bili večkrat v Gazi in humanitarna situacija v Gazi je nespremljiva. Več kot 60 odstotkov prebivalcev so mladoletniki. Oni so tisti, otroci so tisti, ki plačujejo ceno za odločitev, ki je bila sprejeta leta 2006, ko so bile volitve. Tako da je res sedaj nastopil trenutek, ko med mladimi pravzaprav gojimo veliko sovraštva, oni so sovraštvo nastrojeni do nas. Potem pa je tu še vprašanje konvoja in nesreča v zvezi s tem lani. Mislim, da je ta blokada nedopustna, zato bi še enkrat rada podarila, da se trenutno pripravlja 50 ladij, ki naj bi odplulo proti Gazi, prihaja iz številnih evropskih držav. V Franciji je ladja za mir, ladja, ki se pripravlja za Gazo, naletela na izjemen ljudski ki odzivno podporo številne javne osebnosti, tudi iz sveta šov biznisa in izvan političnega kroga, torej tudi novinari, vsi se zauzemajo za to, da bi podprli ta konvoj ladi, ki bo plul v gazo. Resnično upam, da bo gospa Ashton skupaj s svojo službo storila vse, kar je treba, zato da bi izraelski organi preprečili masakr, takšen kot se je zgodil lani, ko so mirovniki popolnoma nenasilni akterji skušali obsoditi blokado Gaze. Hvala. Kolega Gomez. Kolegica Gomez, potem Neuser in še Morvaj. Lepo, lepo vas prosim, da niste daljši od minute, minute in pol. Eh, Sicer ne bo več ostalo nič časa za odgovore. Zelo na kratko. Podpreti zamisel v razpravi da bi sodelovali gospod Ashton in da bi mi sprejeli naše stališče. Mislim, da je to ključnega pomena. Ne smemo dovoliti, da se te razmere nadaljujejo, da ostanemo te slepe ulici. Arabska pomlad je lahko dobra tudi za Izrael, lahko pa je slabo, če se ne bo nič zgodilo. Zato moramo zahtevati od sveta, da prevzame vodilno vlogo. Ne gre samo za to, da smo enako vredni ZDA v kvartetu, gre za vodstveno vlogo, gre za to, da moramo storiti to, kar smo storili s Beneško deklaracijo, ko smo začrtali nova pravila igre. To moramo storiti in gre tudi za našo varnost, tako kot za varnost palestincev in Izraela. Thank you. Um, Neuser, um, please. Ja, f, eh, Kolega Neuser. Išva. Hvala lepa. Tudi sam sem bil član delegacije. Lahko bi govoril o podrobnostih, ki jasno kažejo, da je izgon postal še bolj brutalen, ki jasno kaže na to, da so se humanitarne razmere še poslabšale. Mislim, da je neodvisno poročilo Združenih narodov jasen dokaz za to. Mislim, da moramo kot Evropski parlament, ne želim kot parlamentarec vedno znova razmišljati, ali naj ukrepa svet ali naj ukrepimo kvalitet, da moramo mi kot parlament odigrati svojo vlogo. Moramo sprejeti jasno stališče in pravočasno. Septembra bomo imeli odločitev v Združenih narodih predtem pa mora Evropa sprejeti svoje stališče. Sicer bomo izgubili še tisto malo veredostojnosti v arabskem svetu, če v tem zgodovinskem trenutku o Palestini, ko prihaja do sprave med Fatahom in Hamasom, če ne bomo imeli jasnega stališča. Hvala lepa. Najlepša hvala. In še zadnji, kolegica Morvaj. Uh, hvala lepa zaradi časovnega pritiska bi rada samo zastavila vsebinsko vprašanje. Predstavnica službe za zunanje delovanje, gospod Ešten, je dejala, da evropski davkoplačevalci plačujejo 500 milijonov evrov na leto za pomoč palestincem. Moje vprašanje pa je, ali je Izrael plačal odškodnine za škodo, ki jo je Izrael povzročil in ali je EU kadarkoli zahtevala, da Izrael plača zaradi kršitve mednarodnega prava za očkodnine, naprimer zaradi nezakonitega napada na gazo, ali je pravilo, že kar pravilo, da morajo evropski davkoplačevalci plačevati za obnovo bolnišnic in drugih javnih zgradb, ki jih je uničil Izrael. La, la in še sklepne besede, zelo, zelo nakratko, v minuti in pol. Najprej gospod Derosa, potem pa še gospa Šmit. Najprej gospa Šmit, potem pa kolega Derosa. Very uh, briefly, because we have to close yeah. Ja. that. Zelo hitro, ker smo pozni. Uh, okay. Kratka bom. Torej, kar se vprašanja gospoda Broka tiče, kdaj bo Evropska unija prevzela vodstveno vlogo? Štirje partneri smo ZDA, EU, Združeni narodi in Rusi v kvartetu. In vprašanje vodstvene vloge se zastavlja, če se sestanemo v Evropi. Potem smo mi vodilni. Če se kvartet sestane v Združenih narodih, potem so oni vodilni. Tako pač je. To je uradni odgovor. Sicer pa so stališča, ki jih ima EU jasna že leta 2009, tako kar se parametrov tiče, pa tudi sedaj, kar se sprave tiče. Vprašanje pa je vprašanje izvajanja. In tukaj mislim, da smo mi bili zelo dejavni pri ponovni aktivaciji kvarteta. In tukaj pritrujem broko, samo z obema stranima lahko najdemo rešitev. Obe strani potrebujemo za izvedbo in zato enostranskih korakov ne podpiramo. Vprašanje očkodnin. Seveda moram tudi sama dejati, da Izrael dolgo, da je bil dolgo izpostavljen raketnim napadom iz eh, Gaze. To moramo tudi povedati. To včasih pozabljamo. La conclusione. Ja. Še poročevalec? Hvala lepa. ne bom šel v podrobnosti. Torej, kar se očkodnin tiče, čeprav razumem, je Izrael plačal Združenim narodom za škodo v Gazi med vojno pred dvema letoma, vendar pa Evropska unija ni dobila očkodnine, ker potem mi to namenjamo palestincem če prav razumem, morajo torej palestinci zahtevati očkodnine. Kar se Hamasa tiče, mislim, da bi moral se ukvarjati s tem, Hamas ni celovita organizacija kot vsako gibanje, ki izhaja iz osvoboditve, imamo v tem gibanju teroriste politike, imamo ljudi, ki prehajajo. To je torej gibanje, ki se razvija. In to, da so podpisali spravo, je določen znak razvoja. In Evropa se mora z njim pogovarjati, morda ne pogajati, morda pa vsaj pogovoriti se, da bi v celotnem postopku razvili in uporabili jezik, ki je potreben za to, da bi zagotovili varno prihodnost Izraela. Sicer ne bomo resni, če se z njimi ne bomo pogovarjali, ne bomo resni. In mislim, da je to potrebno imeti v mislih. Potem pa še nekaj. V polni meri podpiram izjavo sveta, kar se šaliza tiče. Potrebno ga je izpustiti. Tu ni dvoma. Vendar pa želel bi si, da bi svet vsaj enkrat dejal, da bi 600 otrok, palestinskih otrok v izraelskih zaporih morali tudi spustiti in jih spet eh, torej postiti svojim družinam. Seveda sočustvujem šalizem in mislim, da ga moramo spustiti, ga morajo spustiti, vendar pa mislim, da moramo upoštevati obe strani in otroci, ki so bili predmet razprav pred vojaškim središčem, je tudi potrebno izpustiti. Hvala vsem za sodelovanje in prisotnost. Vidimo se jutri zjutraj ob 9.